Euh, lepo pozdravljeni kolegice in kolegi predsednica in vsi podpredsedniki so odsotni zato sem sama danes na mestu predsedujoče meni je pripadla ta čast najprej lep pozdrav vsem sprejetje dnevnega reda prva točka noben nima pripomb torej dnevni red je sprejet druga točka javna predstavitev Moji zapiski so v angleščini, tako da bom govorila angliško. Upam, da me boste razumeli, kajti nimam oksfordske izgovorjave. Javna predstavitev, obeti za vzpostavitev sklada za odkup dolga in uvedbo kratkoročnih obveznic. Gre za predstavitev končnega poročila. Vsi prav lepo pozdravljeni. Danes smo vas povabili v parlament za to, da predstavite končno poročilo skupine strokovnjakov iz komisije za to tematiko, torej za vzpostavitev sklada za tako dogajanje novedbo kratkoročnih obveznic. V imenu odbora se vam zahvaljujem za upravljeno delo. Hvala lepa tej skupini strokovnjakov, ki je zadnjih šest oziroma sedem mesecev ocenevala prednosti tveganja, pravne zahteve in tudi finančne posledice pobud za skupno izdajanje obveznic za odkup dolga in uvedbo kratkoročnih obveznic. Verjetno veste, da je parlament odigral pomembno vlogo pri oblikovanju te skupine strokovnjakov veliko veselje nam je, da ste danes z nami, zato da predstavite rezultate. Prejeli smo tudi končno poročilo, vendar le šele pred nekaj urami, tako da boste, upam, razumeli, da še nismo imeli na voljo dovolj časa, da bi stvari podrobno preučili. Se že veselimo seveda vaših pripomb. Uvodne besede bo podala gospa Gertrud Tumpel-Gugeral, predsednica skupine strokovnjakov iz komisije. Lepo pozdravljeni. Mi vas poznamo, seveda tudi iz preteklosti, ko ste bili še v Evropski centralni banki. Na voljo imate 10 minut. Sledile bodo še uvodne izjave ostalih članov skupine strokovnjakov, ki so danes z nami. Te strokovnjake bom predstavila, ko bodo dobili besedo. Vsak bo imel na voljo sedem minut. Besedo pa sedaj kar predajam gospe Gertrud Tumpel-Kugarel. Hvala lepa, da ste z nami. Najlepša hvala, gospa predsedujoča, spoštovani člani in članice odbora. Najlepša hvala za priložnost, da predstavimo končne ugotovitve tega poročila. Še štirje kolegi iz te skupine so danes z menoj. Hvala lepa za pobudo, ki ste jo podali pri tej tematiki. Pred več kot dvema letoma sta bila podana dva predloga za skupno izdajanje teh obveznic za odkup dolga. Lahko si pogledate poročilo v priloga, lahko na straneh 2, 4 in 6 najdete sprede za vladne obveznice, ki smo jih morali takrat plačevati in tudi visoke obrestne mere. V mestnem obdobju so se stvari spremenile, vlade so izvedle reforme, vzpostavili smo evropski mehanizem za solidarnost, ECB je začela ukrepati. Tako da se sprašujete morda, če sploh še potrebujemo dodatne ukrepe, odvisno od tega, kako vi ocenjujete prihodnost unije in to, kakšne želje imate glede prihodnosti. Ta sklad je bil vzpostavljen pred dvema letoma. Namely 60% of GDP. 60 odstotkov BDP-ja naj bi torej prestavili v ta skupni sklad, s tem bi se državam s višjim dolgom zmanjšale obresti. V zameno bi vlade sprejele zavezujoče obveznosti za fiskalno konsolidacijo za čas trajanja tega sklada. Druga zamisel, ki je tudi že več let v obravnavi, pa je sam koncept teh kratkoročnih obveznic. Izdali bi torej kratkoročne vladne obveznice. Ta sklad za odkup dolga je namenjen ponovni vzpostavitvi trajnih javnih financ. Želimo odpraviti določena tveganja, pri dospelosti dolga želimo spostaviti raznoliko varno premoženje, tudi likvidnost želimo izboljšati, želimo stabilizirati trg, predvsem pa želimo to posojilno tveganje zmanjšati za vlade. Oblikovali bi tudi kratkoročno varnejše likvidno premoženje tudi prenos monetarne politike bi s tem dobil večjo podporo. V sklad naj bi predstavljal 1,8 do 3,1 trilijona evrov. Države članice bi v obdobju 10 do 25 let, kolikor bi ta sklad trajal, sprejele stroge obveznosti, bodi si skupnimi jamstvi, pri tem bi morali seveda spremeniti tudi pogodbo. Jamstva prorata pri tem skladu pa ne bi pomagale pri doseganju ustrezne obresne mere pri vrčevanju, ki jo potrebujemo za to, da se zmanjša dolg. Kakšna bi bila tveganja? Obstajajo tveganja, da kratkoročno gledano države članice ne bi mogli spolniti svojih obveznosti, poleg tega bi se lahko zmanjšala fleksibilnost, obresne mere bi se lahko povečale v nekaterih državah. Vzpostavili bi stroga finančna pravila za dolgo obdobje, kar pomeni, da bi skozi to dolgo obdobje težko izpolnevali vse pogoje. Skupina je pročila tudi alternativno možnosti, se pravi, da se vzpostavi manjši sklad z enakim deležem dolga iz vsake države članice. Sklad bi trajal dlje časa. To bi prineslo določene prednosti, ublažilo posledice, saj za enkrat ne bi pa pri tem zmanjšali razlik med državami članicami evroobmočja. Evropejci bi se lahko lotili skupnih jamstv ali prorata jamstv, vse je odvisno od dospelosti. Vključili smo obveznice do dveh let, nekje nič celih 8 trilijonov evrov bi s tem pridobili, to temelji na obstoječih številkah glede obstoječega kratkoročnega dolga in maksimalni velikosti sklada, če bi bil prak 30 odstotkov vladnega dolga. Maksimalna velikost sklada bi bila necelih 9 biljonov, to je 10 odstotkov BDP-ja, če bi bila torej maja postavljena na 10 odstotkih. Če želimo to uvesti, bo treba spremeniti pogodbo, z prorata rešitvami bi nam to uspelo. Finančni učinki bi bili še manjši, predvsem smo se pogovarjali o tem, da bi vzpostavili začasni sklad, vendar bi bilo v praksi težko potem po vzpostavitvi sklada tak sklad tudi ukiniti. Nekateri menijo, da bi izdajanje kratkoročnih obveznic privedlo do prevelikega zanašanja na kratkoročni dolg. Naj predstavim še moralna tveganja, kot smo jih mi opredelili, kolegi pa bodo potem stvari bolj podrobno predstavili. Verjetno bo več povedal tudi o možnih učinkih pri rajder. Če ena država tvega, druga država ali skupina držav pa nosi stroške, ko se tveganja materializirajo. Kaj se lahko stori zoper ta, to moralno tveganje? Razpravljali smo o štirih možnostih. Zavezujoče obveznosti, dodatne možnosti za posredovanje strani snovalcev politike v Evropski uniji, zlasti, če se ne bi izpolnjevale dogovorjene politike, potem finančne spodbude in pa grožnje za izključitvijo iz schem skupnega izdajanja obveznic. O tem smo se pogovarjali v skupini. Sedaj pa nakratko še pravne zahteve pri teh skupnih schemah izdajanja. Trenutne pogodbe ne dopuščajo to vrstno izdajanje z skupnimi jamstvi. Lahko sicer pripravimo schemo prorata skladno z ESM-om. Evropske pogodbe ne dajo dovolj pristojnosti Evropski uniji, da se vzpostavi tak sklad preko Evropske zakonodaje. Fiskalna pristojnost bi morala biti prenešena na evropsko raven, kar pa pomeni, da bi morali spremeniti tudi pogodbo. Nekatera ustavna prava zahtevajo, da se omejijo nacionalne odgovornosti in sicer ex ante, skladno tudi s prejetimi obveznostmi. Demokratična legitimnost. Zagotovo bi bilo bolje, če bi uporabili metodo skupnosti, če se vzpostavijo takšne skupne scheme izdajanja. Evropski parlament bi prav tako moral biti vključen enako velja za nacionalne parlamente. Vsi bi morali sodelovati pri kakršnekoli izdajanju skupnih obveznic. Skupne scheme izdajanja sicer imajo svoje prednosti, ne morejo pa biti nadomestek za vstrud, ki ga morajo države članice vložiti v to, da zmanjšajo svoj dolg in izpeljajo reforme. Naj zaključim. S takšnim skupnim izdajanjem bi sicer stabilizirali dolžniški trg, spodbudili integracijo in finančno stabilnost, ampak gospodarska in finančna tveganja in moralna tveganja ne smemo zanemariti. Zato bi bilo smiselno najprej preveriti, kakšne so izkušnje pri izvajanju reforme za gospodarsko upravljanje. Šele zatem se lahko pogovarjamo o vsemah skupnega izdanja. Euh. Hvala lepa, gospa Tumpel Gugerel, za ta pojasnila. Zagotovo je to zelo dobrodošlo, glede na to, da smo besedilo prejeli pravzaprav v zadnjem hipu. Sedaj pa prehajamo na ostale člane skupine strokovnjakov. Najprej Agnes Benasikere, profesorica iz Pariške šole za ekonomske zadeve iz uh, Univerze v Parizu 1, je tudi predsedujoča francoskega sveta za gospodarske analize. Sedem minut je beseda vaša. Hvala lepa, gospod predsedujoč. E, eh, v angliščini bom govorila, tako kot ostali trije strokovnjaki. Prosili so me, da predstavim skupne cilje pri skupnem izdajanju. Tu gre za precej raznolika vprašanja. Pri skladu za odkup dolga je bil namen predvsem ta, da se vzpostavi verodostojen sistem, s tem bi se zmanjšali finančni stroški nekaterih držav, s tem bi tudi dolg lahko zmanjšali na verodostojen način. Pri kratkoročnih obveznicah pa smo želeli zmanjšati tveganja, zagotoviti smo želeli likvidna sredstva brez tveganj skupno izdajanje to vrstnih obveznic odkup dolga je namenjen temu, da se poveča trajnost, da se okrepi stabilnost dolžniškega trga in da se prispeva k finančni reintegraciji in stabilnosti. Nakratko bom komentirala vsakega od teh treh ciljev. Najprej, da se okrepi vzdržnost dolga z prestrukturiranjem dolga. Najprej moram reči, da je v interesu vseh držav, tudi nizko zadolženih držav, ter da so se visoko zadolžene države zmožne soočiti s svojim dolgom. Z visokimi stroški ponovnega financiranja te države dolgoročno gledajo, plačujejo presežke, tri glavna tveganja so pri tem izpostavljena najprej. Stopnja rasti je ogrožena, potem je tu politično tveganje ter tveganje, da vlade v teh državah nimajo na voljo dovolj manevrskega prostora za izvedbo fiskalnih strukturnih reform. Zato je v interesu vseh, da se stroški ponovnega financiranja znižajo, ne smejo biti previsoki, čeprav bi morali ohraniti določeno stopno diferencijacije kot spodbudo za prilagoditev. Drugo, fiskalno stanje v evroobmočju je podobno tistemu v Ameriki je pa veliko boljše, kot je tisto na japonskem. Edini razlog, zakaj je državni dolg opredeljen kot bolj tvegan kot drugot, je, ker ni dovolj solidarnosti med suverenimi državami in ker prihaja do neskladja pri posojilih znotraj Evropske unije. Pri skupnem izdajanju je torej namen ta, da se zmanjšajo stroški ponovnega financiranja, da državam zagotovimo solidarnost, da bo vsaka država lahko odplačala svoj dolg kakšen bi bil vpliv skupnega izdajanja na stroške ponovnega financiranja. O tem smo se na dolgo in široko pogovarjali v skupini. Moram reči, da stvari niso enoznačne, kajti vse je odvisno od stroškov. Ne samo, ko gre za mutualizacijo dolga, temveč tudi, ko gre za dolg, ki ne bi bil vključen v to schemo. Zato bi morali razmišljati o povprečnem strošku pri dolgu. Nižji stroški ponovnega financiranja so dosegljivi, če bi najprej skupno izdajanje zagotovilo više verodostojnost fiskalne prilagoditve in drugo, če bi dobitki pri likvidnosti pri skupnem izdajanju presegli likvidnostne izgube pri nacionalnem dolgu. To je torej ravnoteže, ki bi ga lahko spostavili in s tem bi tudi zmanjšali celostne stroške za nacionalni dolg, vendar to ni samo po sebi umevno. Najprej moramo povečati verodostojnost celotne scheme, sicer do tega ne bo prišlo. Drugi cilj. Okrepiti stabilnost dolžniškega trga s tem, da se zmanjšajo tveganja in stroški ponovnega financiranja tudi v kriznih časih. Veliko smo storili pri zmanjšanju samo izpolnjujoče se ogroženosti likvidnostnega trga, še vedno se nam zdi, da je trg precej odvisen od krize. Najprej moramo pa seveda zajeziti širjenje tega tveganja med državami in tudi med državami in bankami. Najprej bi morali zmanjšati področje uporabe za likvidnostna tveganja. S tem bi preprečili izgubo dostopa do trga, povečali bi tudi preprečevanje tveganja oziroma določeno nedopustno ravnanje med vlagatelji. To bi potem oblažilo negativno zanko med domačimi vlagatelji in bankami, s tem bi zmanjšali stroške ponovnega financiranja ne samo za države, temveč tudi za banke. Posledično bi to pomenilo, da bi stroški za ponovno financiranje pri bankah in klientih termasa pa jih bili nižji. Skupno izdanje je torej način, kako zagotoviti ponovno financiranje ob nižji obrestni meri tudi v času krize. Poleg tega pa skupno izdajanje nudi varen dostop do trga v primeru asimetričnih makroekonomskih šokov v eni državi. S tem bi imeli na voljo instrument za ponovno spostavitev ključnega kanala za makroekonomsko delitev tveganja. To je kreditni kanal za to vrstno tveganje. Sedaj pa še tretji končni cilj pri skupnem izdajanju. Tu pa gre za finančno reintegracijo in stabilnost. Izhodišče je naslednje. Banke v evroobmočju potrebujajo sredstva, ki bi jih lahko imela kot likvidnostni tampon. Ob relativno stabilnih cenah uporabljali bi se lahko tudi kot kolateralna zavarovanja pri financiranju v evroobmočju bi lahko s temi sredstvi zmanjšali tveganje za zmanjšanje kreditne ocene držav članici in povečali dostop do finančnih verov. S tem bi tudi preprečili razdrobljenost na trgu in okrepili monetarne politike. To je danes še toliko bolj pomembno, zato ker bomo spostavili nov regulativni in nadzorni okvir, banke potrebujejo več likvidnih sredstev. Skupna sredstva bi potem postala neke vrste merilo za finančne trge, kar pomeni, da bi stroški posojanja iz poslovnega sektorja, ne samo državnega, temveč tudi poslovnega sektorja, bili manj odvisni od eh, kreditne ocene države. Obstoj skupnih likvidnostnih sredstev bi tudi okrepil kakovost v času krize. Zaključujem počasi. Ni pa soglasja med strokovnjaki o tem, kakšen vpliv bi imelo skupno izdajanje na razdrobljenost trga v Evropsko uniji. Vsi strokovnjaki se strinjajo, da moramo odpraviti razdrobljenost trga, če želimo okrepiti bančni sektor. Ne strinjajo pa se strokovnjaki glede tega, koliko naj pri tem vključimo tudi skupno izdajanje. Za zaključek naj podarim še to, da smo pripravili tri ločene cilje. Zato bi vas rada obvestila, vaš odbor, da pri teh treh ciljih en sam instrument ne bo dovolj. Se pravi, bomo morali izbirati med posameznimi cilji, katerega se lotiti najprej. Hvala. Eh, eh. Hvala lepa, gospa Benasitere. Sedaj pa naslednja članica skupine strokovnjakov, gospa Beatrice Svederdi Mauro, profesorica iz Univerze v Mainzu. Za sedem minut je beseda vaša. Merci beaucoup, madame la présidente. Moi aussi je passe euh, à l'anglais. Hvala lepa, tudi sama bom govorila v angleščini. Naj začnem s čisto kratko osebno zgodbo kar se tiče sklada za odkup dolga, ko je Nemški svet ekonomskih strokovnjakov začel delovati in pripravljati ta predlog pred tremi leti, smo naleteli na odločen odziv. Imeli smo zelo nasprotojoča mnenja, popolno zavračanje po eni strani in popolno potrebovanje po drugi strani. Veliko krat pa se nam je zdelo, da morda niso dobro vsi razumeli celotnega svežnja predloga in zakaj je to bil svežen in zakaj je potrebno na to gledati kot na svežen. Naj torej na kratko podam glavne sestavine tega svežnja. Prvi del je mehanizem za odziv na krizo, ki bi skupnim izdajanjem pomenil zmanjševanje tvegan. Drugič, da bi prebrodili dožniško krizo držav v evromočo in da bi imeli instrument pri prelaganju fiskalnih prilagoditev, smo to potrebovali. Prav tako smo potrebovali zagotovila držav. Delno je sedaj bilo to zapisano v fiskalni pakt in to ustvarja dodatno verodostojnost za te obveze. In spet tako smo zmanjšali stroške financiranja. Četrtič, uvesti ukrepe, s katerimi bi potem lahko zagotovili, da ne bomo reševali z javnimi sredstvi, da ne bo bailouta. To so bile torej te štiri sestavine svežnja, kar pa še vedno ostaja kritično je, da po eni strani združujemo trajnostne režime, cilje trajnostnih režimov z instrumenti, kako bi do tega prišli. In ta instrument je pa nekoliko drugačen od tega trajnostnega. To je instrument, ki nima prestrukturiranja dolga, imamo skupno izdajo in bi potem skupni prevzem dolga bil omejen samo na tiste tipe, glede katerih bi se dogovorili v ESM in v drugih mehanizmih. Zato je ta del predloga še vedno pomemben, da torej razmišljamo, da bi zmanjšali presežke dolga in zato je ta vzorec tega predloga drugačen kot pri drugih skupnih izdajah. Če imate podobo, si lahko predstavljate ozorec sklada za odkup dolga kot eh, goro z dolgo potjo, splezate na vrh, potem pa morate dol in prijete končno na morsko raven. Drugi programi za skupno izdajo pa so bolj podobni drevesu in imajo strukturo, ki se samo povečuje s časom. Sedaj pa sama zasnova pakta in sklada za odkup dolga. Tukaj podajam nekaj več podrobnosti pisno. Nakratko se bom to navezala. Naj nakratko podam nekaj ključnih sestavin. Po eni strani imamo izvirni predlog, ki bi vključeval predvsej veliko dolgo goro, kaj ti šlo bi za skupni prevzem vsega, kar bi bilo nad 60 odstotkov BDP. Na vrhu gore bi potem imeli 2,8 bilijona evrov. V skupini smo se pogovarjali tudi o manjših variantah, da bi naprimer pragove povišali iz 60 na 75 naprimer, odstotkov, to je omenjeno v poročilu, seveda pa je težava v tem, da bi države, ki bi najbolj pridobile, nosile tudi največje breme. In to so tiste države, ki so najbolj randive, ker imajo pač najviše ravni dolga. Druga možnost, o kateri je govora o poročilu, ima bolj enake deleže v skladu za odkup dolga. Ena možnost bi bila, da bi vsaka država sodelovala z 20 odstotki BDP-ja. To seveda potem tudi ustvari različne obsege v skladu, različne deleže in to je lahko bolj primerljivo z drugimi sistemi eh, skupne izdaje, kot so kratkoročne obveznice in to bi potem vrh dosegel pri 1,7 bilijona, če bi imeli teh 20 odstotkov. Pomagljivost tega pa je, da seveda ne bi popolnoma odstranili presežek dolga za vse države. Kar se tiče jamstev, je prvotni predlog prelagal solidarno jamstvo. To ima veliko prednosti, pa tudi veliko tvegan in zato moramo seveda imeti tudi zelo odločne varovalke. V poročilu smo govorili potem o sorazmerni schemi, ki bi imela drugačne varovalke. Še prav posebno bi pri tej schemi potem imeli uplačani kapital. Zato, kot sem tudi že omenila, potrebujemo močne varovalke, po eni strani obvezojoče zaveze, kar bo dosledno s tem, kar je v fiskalnem paktu, po drugi strani potrebujemo možnost, da končamo eh, s procesom skupne izdaje v državi, ki ne spomnuje pravil. In potem pri spuščanju bi lahko potem imeli določena pravila za države, ki ne izpolnjujejo pravila ali pa bi imeli spodbude za tiste države, ki izpolnjujejo. Zato, da bi pač zniževali dolg. Potem režim prestrukturiranja. Svet je takrat imel prak dolga, ki bi bil pogojevan s posojili z SM in bi bil uveden, ko bi država bila pod tem pragom. Torej, bi bil nekako faktor stabilizacije. To je potrebno omeniti. Nikoli nismo tega želeli uvesti, preden bi postal faktor, ki stabilizira. Nekateri v skupini so zelo veliko govorili o tem in nekateri menijo, da ne smemo imeti režima reševanja z javnimi sredstvi, ne smemo imeti bailouta. Raje bi uvedli večjo poblastila na evropski ravni prek nacionalnih proračunov. Nekatere teh predlogov pa bi tudi zahtevali spremembo pogodb. Kot je predsedujoča že omenila, pa so pravne posledice izvedbe vsega tega takšne, da bi morali spremeniti pogodbe pri solidarni schemi. Medvladne konstrukcije pa bi tudi lahko bile rešitev za druge tipe predlogov, ki smo jih podali v poročilu. Hvala lepa. Eh, Hvala lepa, gospa Vedrdi Mauro. Sedaj pa prehajamo na enega moškega, glede na to, da se zauzemamo za enakopravnost med moškimi in ženskami. Gospod Graham Bishop, svetovalec, strokovnjak za gospodarska in finančna vprašanja v Evropi. Hvala lepa, predsedujoča. Pred približno dvema letoma je delovna skupina Evropske lige za ekonomsko sodelovanje, ki sem bil poročevalec, razvila načrt za kratkoročne obveznice glede na solidarno schemo. Vendar pa zaradi pravnih razlogov, ki smo jih potem v poročilu jasno opisali, sem postal mnenja, da bi samo sorazmerna schema lahko bila politično in pravno izvedljiva. Zato predstavljam svojo različico, celovit načrt za začasni sklad za kratkoročne obveznice. Skupini strokovnjakov. Seveda, takrat smo imeli dobre razloge za to. Moramo pa seveda potem zaščititi tudi trajnostne eh, interese državljanov. Potrebno najti torej srednjo pot. In o tem bi rad govoril tukaj, glede na analize skupine. Kar se ekonomike tega tiče, samo države rob moča, ki so v dobrem položaju, ki si lahko izposojajo in tako torej okrepijo obstoječa okvir ekonomskega upravljanja, bi lahko potem te obveznice bile začasne in bi lahko imeli dospelost do dveh let. Zakaj bile začasne? Trije razlogi. Najprej bi imeli nekakšno testno obdobje, tako da bi nacionalni parlamenti lahko premislili o tem, da bi to postalo stano samo, če bi bilo uspešno. Seveda pa bi potem izdaja lahko bila zadržana strani politiko, kadarkoli bi želeli. Nacionalni parlamenti pa bi potem morali nadzorovati proračun in bi lahko obnavljali sklad vsakih pet let, naprimer vse sodelujoče države bi, bile, bi imele prepoved, da bi zbirale eh, sredstva pod dvema letoma izven eh, tega sklada. Prav tako bi potem lahko razširili te obveznice in bi se izposojale iz sklada glede na eh, izpostavljenost in tako bi seveda tudi zagotavljali večjo finančno stabilnost. Prav tako bi imeli pooblastila investiranja za sklad, da bi kopali obveznice, tudi za tiste obveznice, ki imajo dospelo spod dvema letoma. To pomeni, da bi minimum bil približno 1,8 biliona, verjetno bi imeli med 0,9 do 1,2 biliona za nekakšno evropsko zakladnico. To bi lahko to postalo, pa bi lahko imeli maksimalno 1,8 biliona. Opomba, obseg velikosti tega sklada je politična izbira. Tisti, ki spremljajo odločitev na evropski ravni, da lahko povečajo ali znižajo, zmanjšajo sklad, ko se odzivajo na trg in ekonomsko upravljanje. Evropa že pozna zelo veliko moralnega tveganja. Pravni vidiki. Sklad bi lahko postal operabilen brez premem pogodbe. Vendar pa vsak mehanizem, ki propoveduje del soverenosti odrežencev, bi bil izven funkcije koordinacije, ki jo trenutno dovoljuje pogodba. Torej ta proces sprejemanja odločitev bi potreboval medvladni dogovor med državami udeleženkami in to bi lahko temeljilo na ESM modelu, ki je že bil testiran. Vendar pa, kar se tiče tehnične strukture usklajevanja izdaje, to bi bilo spostavljeno pod uredbo EU. To bi temeljilo na 352. členu pogodbe. Če pa bi potem spremenili pogodbo, kasneje, naprimer, če bi jim dodali še fiskalni pakt, bi to bil tisti pravi trenutek, da bi ta sklad vključili tudi v okvir pogodb. Mehanika, čisto enostavno, ključnega pomena je, da je sistem enostaven, da bi torej vse darovalo tržno, da bi toliko denarja dobili, kot bi ga tudi vzeli. Čisto enostavno sprejem, struktura sprejema na odločitev. Imeli bi svet guvernerjev, finančnih ministrov, ki bi bili torej odgovorni nacionalnim parlamentom. Kapitalska struktura, imeli bi torej eh, zmeren kapital, ki ga je možno dobiti. Potem pa tudi pravila za omejevanje, tako da ne bi imeli preveč težav do spelostjo. Poprečna eh, doba dolga ne bi smela biti več kot naprimer sedem let in potem bi tudi morali imeti določen odstotek dolga po dvema letoma dospelosti, naprimer 25 ali 35 odstotkov. To bi lahko omejili, lahko pa to določimo še bolj natančno. Potem zelo pomembno vprašanje. Izjeme. Če bi prišlo do sankcij po fiskalnem paktu, bi države bila izključene. Potem nima smisla jamčiti za državo, ki ima javni dolg, ki je ne eh, vzdržen. Uh, To bi bilo potem povezano s povabilom v narekovajih, da bi potem sprejeli program ESM, da bi lahko plačevali svoje dolgove. Tako da potem torej upniki ne bi bili v bolj tveganem položaju, kot eh, je odgovornost ESM-a že sedaj. Prav tako bi potem te obveznice bilo lahko predane finančnim institucijam, podjetjem in morda tudi posameznikom. Tako bi dobili varen likviden kapital in bi lahko zmanjšali povezave med bankami in državnim dolgom. Vsaj za tretjino, odvisno kako bi to eh, bilo storjeno, ampak takoj bi to znižali za vsaj tretjino. Tako bi zvišali kakovost bank in bi znižali stroške financiranja in bi tudi ECB lahko bolje nadzorovala politiko v evromočju. Prav tako bi sredstva sklada postala naravni kapital za banke in zavarovalnice. Tveganje bi bilo manjše. Tako da seveda mislim, da bi popraševanje na trgu obstajalo. Naj zaključim. Nekaj scenarijev. Vzamimo najprej zlati scenarij, najboljši scenarij. Naslednje leto, leta 2015, bi v izkušnjah petega evropskega semestra lahko videli, da dojček dobro deluje drugem krogu in potem bi nam to dalo dobro podlago za izkušnje, da bi lahko spostavili ta začasni sklad. Začeti bi najprej z minimalnim obsegom sredstev. Do leta 2016, ko bi izpolnili MTO in tako dalje, bi se guvernerji odločili, da bi ga razširili z letnimi odločitvami po izkušnjah iz vsakega semestra. Začeli bi šestmesečnimi obveznicami, morda bi potem do leta 2018 prišli do dveh let. Do takrat bi potem že imeli približno 2 bilijona evrov. To je de facto Evropska zakladnica. In to bi potem pomenilo, da bi to bilo 50 odstotkov više kot začasni sklad, kot OMT. In to bi seveda potem tudi pomenilo veliko prednost za kakovostno olajšanje. 70 odstotkov ali več dolga, presežnega dolga, seveda to bi še vedno ostalo pomembno kot faktor za disciplino. Mislim, da je vse skupaj izvedljivo. Lahko pa je to preventiva pred eh, naslednjimi nadaljnimi krizami. Mislim, da bi lahko to pomenilo tudi večjo integracijo in bi ta načrt priporočil odboru. Hvala lepa. Eh, eh. Hvala lepa. Sedaj pa še drugi moški član te skupine, finec gospod Vesa Vihrijala, direktor Instituta za ekonomske raziskave v organizaciji ETLA. Uh, Hvala lepa, gospa predsedujoča. Osredotočil se bom na vidik teh schem. Uh, ki so ga obravnavali že predhodni govorniki. No, sam pa bom bolj sistematičen. Govoril bom predvsem o tveganjih. Deljenje tvegan z skupnim izdanjem dolga prav gotovo vpliva na tiste, ki sprejmejo politične odločitve. Tisti, ki imajo korist od nižjih stopen obresti in pa večje stabilnosti, tam obstaja manj spodbud za to, da bi izboljšali eh, vzdržnost svojega dolga. Eh, ker so takšni fiskalni ukrepi mm, boleči za številne ljudi, se vlade pogosto želijo temu izogniti. Govornika opozarjajo naj bo počasnejši. Slowly, yes. Lahko prosim govorite malo bolj počasi. Okay. There are anyway uh, several ways. Na različne načine lahko mimo takšna moralna tveganja. Načeloma bi lahko vzpostavili predpogoje in bi dovolili samo državam z močnimi fiskalnimi eh, značilnostmi, da vstopijo v ta sistem. Ampak eh, takšna stroga interpretacija bi tudi zmanjšala koristi mutualizacije dolga. To nam torej prepušča dve možnosti. Najprej močna politična kontrola nad eh, fiskalno, eh, nad fiskalnimi ukrepi držav eh, in pa spodbude v schemah mutualizacije dolga. Postavlja se vprašanje, ali bo ukrepanje na evropski ravni dovolj za preprečitev takšnega tveganega obnašanja. Gospodarsko upravljanje se je v zadnjih nekaj letih zelo spremenilo in zaostrilo. Dobili smo šestorčka, dvojčka in pa fiskalni pakt. Vendar pa še vedno ne vemo, kako bodo ti novi mehanizmi delo, dolgoročno delovali. Vemo pa, da na evropski ravni nimamo zavezujoče. Eh, ne moremo sprejeti zavezujočih odločitev za fiskalno politiko. To je v pristojnosti držav članic. In če bi želeli to spremeniti, bi morali najprej spremeniti pogodbe. Če bi želeli omejiti tveganje z finančnimi spodbudami, potem bi to pomenilo spodbuda, eh, sprejemanje spodbud in pa kaze. Na ta način bi lahko prisilili države v to, da sprejemajo oziroma dosegajo um, proračunske cilje, drugi način je um, disciplina finančnih trgov. Na ta način bi lahko ostala mutualizacija dolga samo delna, po drugi strani pa bi lahko tudi kakšno državo izključili iz scheme uh, skupnega izdajanja dolga, če država ne bi uh, spoštovala pravil te scheme. Eh, odrekanje dostopa državam do teh scheme zelo problematično. Postalo pa se vprašanje, ali lahko dovolimo, da kakšna država bankrotira. Če bi to povzročilo hude finančne motne, kakor se to zgodilo v primeru propada Lehman Brothers, potem schema, takšna schema ne bo kredibilna. Tri pogoje treba izpolniti, zato da bomo zagotovili finančno kredibilnost in eh, vzdržnost. Uh, Eh, takšen stabilnostni mehanizem bi moral biti dovolj eh, močen za to, da bi lahko solventno državo podprl pri reševanju trenutnih finančnih držav. In trenuten ESM ni takšen. Eh, potem treba se je tudi izogniti možnosti bankrota držav. To smo izboljšali z višjimi standardi na področju kapitala, Eh, in z ustanovitvijo bančne unije. Vendar pa še vedno ne moremo eh, reči, da smo rešili problem eh, državnega dolga in pa dolga bank, zlasti, če je v bankah velik del državnega dolga. Prav tako bi morali omogočiti način prestrukturiranja dolga. Ta del trenutno še manjka. Problem z mehanizmom rekonstrukcije je ta, da se ta ne more zgoditi čez noč, tako kot je povedala Bernic Mauro. Zlasti v situaciji, ko so države močno zadolžene in ko je zdravje posameznih bank uprašljivo. Na ta način ne moremo zaupati v trenutne ukrepe proti moralnim tveganjem poročilo zato predlaga, da naj najprej eh, zberemo dokaze o delovanju mehanizmov gospodarskega upravljanja, preden sprememo odločitve o skupnem prevzemu dolga. Razen, te, razen seveda, če obstaja dovolj politične volje za to, da bi takoj sprejeli takšno schemo. Mislim, da je treba povdariti, da se mnenja razhajajo, tako ko gre za moralna tveganja, kot pa tudi za izvedljivost, kako leto tveganje omeniti. Nekateri strokovnjaki. Mm, eh, imajo različne poglede na to, kako bi naj to delovalo v praksi. Nekateri menijo, da, je, da so že obstoječa orodja gospodarskega upravljanja dovoljšna za odpravo tvegan, eh, zlasti, če bi imeli omejeno schemo z eh, določenimi jamstvi. Drugim se zdi mm, moralna tveganja hud problem, ampak eh, mislijo, da tega ne bi mogli regulirati za trgom. Vedno bodo obstajale implikacije finančne nestabilnosti, če bi kdo želel eh, učinkovito izvajati tržno disciplino. Na ta način bi lahko okrepili Eh, našli nasredno rešitev. Okrepili bi eh, gospodarsko upravljanje na evropski ravni in pa v posameznih državah članicah za fiskalno in proračunsko disciplino. Ne na zadnje ostaja še strokovnjaki, eh, ki se jim zdi, da je prestrukturiranje državnega dolga nepogrešljiv način za to, da bi se izognili moralnim tveganjem. Hvala lepa. Hvala lepa. Prisluhnili smo torej vsem članom skupine strokovnjakov. Čaka nas razprava z ostalimi člani odbora. Kolegicam in kolegom, ki se bodo oglasili, pa bi rada povedala, da imate na voljo pet minut. Se pravi, zastavili boste vprašanje, potem pa prosim, da poveste tudi, na koga naslavljate to vprašanje, morda na dva člana te skupine, ampak prosim, da se držite teh petih minut. Jean-Paul Gozes iz ELS je na vrsti prvi. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Bom govoril v francosko, zato da nekoliko razbijem to monotonost. Najprej hvala lepa skupini strokovnjakov za kakovostno upravljeno delo. Hvala lepa, da ste predstavili tudi bistvene elemente iz tega poročila. Rad bi vam čestital, zato ker je ta tematika kompleksna. Namreč zdi se mi, da ste morali ločiti tehnična vprašanja od političnih in prednostnih vprašanj, ko gre za motorizacijo dolga. Delo, ki ste ga upravili, je bilo odlično. Morda sem prišel do tega zaključka zato, ker na podlagi sklepov, do katerih ste prišli, izhaja, da prava mutualizacija dolga v prvi vrsti pomeni spremembo pogodbe. Čeprav sem vas slišal, ko ste rekli, da alternativne rešitve more biti dopuščajo to vrstno delovanje tudi na podlagi trenutno veljavnih besedil. Jasno in glasno sem vam slišal, ko ste rekli, da je pravno gledano sicer možno spostaviti tak sistem za mutualizacijo dolga, če bomo spremenili pogodbe, vendar bi morali pri tem tudi okrepiti gospodarsko upravljanje v Evropi. Kar nekaj ukrepov smo sprejeli v tem mandatu, dvojček, šestorček, evropski semester, medvladne pogodbe. In ti instrumenti se dosledno in strogo izvajajo, obveznosti, ki izhajajo iz teh besedil, države članice tudi prevzemajo. Zato imam po eni strani enostavno in kompleksno vprašanje hkrati. Zanima me, to je enostavni del, ali prav razumem priporočila iz vašega poročila. Drugo, plat pa bi navezal na to, ali ob upoštevanju vseh pogojev, ki bi morali biti izpolnjeni za vzpostavitev mutualizacije, to sploh še ostaja aktualno vprašanje. Hvala. Hvala lepa. Kdo bi želel odgovoriti? Hvala, gospod Gozet, za to vprašanje. Najprej mislim, da ste pravilno razumeli naše zaključke. Skupno izdajanje dolga je zelo daljnosežen korak. To bi bilo zelo daljnosežno za območje evra in zato bi zato potrebovali tudi daljnosežnje odločitve v smislu spremembe pogodb. Drugič, preden bi se odločili za to smer, bi najprej potrebovali močno zaupanje. Potrebujemo zaupanje med vladami in parlamenti, da bodo pripravljeni prevzeti tveganja, ki bi jih prinesle te dogoročne zaveze, ki bi izhajale iz obeh inštrumentov te zaveze bi morali spoštovati tudi v prihajajočih letih in ne samo ob začetku spostavitve eh, scheme skupnega prozima dolga. Sedaj pa. Aha, še kdo od članov skupine želi podati odgovor? Še dve minuti ste nam ostali za to vprašanje. Nihče drug? Dobro, potem pa gremo na naslednjega govornika, gospa Ferreira iz skupine socialistov. Merci, madame. Um, thank you very much to the group. Hvala uh, vsem strokovnjakom. Njihove predstavitve so bile zelo zanimive in zelo poglobljene obžalujem dejstvo, da nismo vnaprej dobili vaših besedil. Na ta način bi lahko preučili vse podrobnosti. Teže je takoj se odzvati na takšno predstavitev, kot pa če bi imeli čas vse skupaj prebrati. Tako da upam, da bomo ostali v stiku. Um, tudi z naslednjim odborom tudi v naslednji uh, sestavi odbora EKON upam, da bomo nadaljevali ta dialog, ki smo ga danes začeli. Drugič, navezujem se na govor gospe Tumpel Gugorel. Omenili ste, kaj se je zgodilo pred dvema letoma, o čem smo takrat razpravljali. Ta skupina je bila ustanovljena zaradi specifične zahteve tega odbora. Zlasti smo to zahtevali poročevalci, eh, ki smo poročali o dvojčku. To, o čemer smo se dogovorili v primeru dvojčka, so že bile zelo močne zaveze. Države bi naj spoštovale svoje makroekonomske zaveze, dokler ne bi odplačale 75 odstotkov tega, kar so si izposodile. Medtem eh, lahko vidite, da se je v nekaterih državah državni dolg še povečal. In to seveda spremeni celoten proces ali je možno, da ohranimo evro območje stabilno z takšno ravnjo dolga in pa z takšnimi stopnjami rastmi, kot jih imamo sedaj. Govorim o območju evra na splošno, zlasti pa o nekaterih državah članicah. Ali mislite, da obstaja tudi kakšna alternativna rešitev? Kako bi lahko spoštovali strogo pogojevanje iz six-packa in two-packa, kako lahko to povežemo z nizko stopnjo uh, rasti, nizko stopnjo primarnega presežka in visoko stopnjo dolga. V Evropi se je zgodilo veliko nepredvidljivega, veliko, na kar nismo bili pripravljeni, na to smo bili pri, prisiljeni to reševati. Eh, torej tudi s tem okvirom se moramo ukvarjati. Drugič, zanima me zlasti rešitve na področju postopnega uvajanja, phasing in. Kako bi lahko izvedli delno mutualizacijo, o tem je govoril gospod Graham Bishop in tudi Agnes Benasikere. Zanima me, če, če obstajajo tudi kakšne umestne rešitve ali prehodne rešitve, ki bi lahko ublažile to nevarnost, da se bodo ponovno začele špekulacije z državnim dolgom eh, in da bi to potem spet uničilo to relativno stabilnost, ki smo jo do sedaj eh, dosegli. Eh, torej, ali je to izvedljivo in kakšni bi tukaj bili priporočeni koraki? Hvala. Sedaj pa boste odgovarjali trije, če ne celo štiri, na toliko je bilo namreč naslovljeno to vprašanje. Gospod Bishop, najprej. Yes, all, the... Hvala lepa. Najprej hitrost, kako hitro je to možno narediti. Jaz sem predlagal, da bi naredili spremembe na podlagi člena 352. Uh, torej ratificirati bi bilo treba pogodbo v nacionalnih parlamentih, no ampak eh, sicer so pa koraki za spostavitev takšnega sklada za kakoročne obvezi zelo enostavni. To bi lahko naredili skoraj da jutri takšne ukrepe mutualizacije dolga. Meni se to zdi uh, enostavno izvedljivo, uh, pravno izvedljivo, seveda pa bi to imelo daljnosežne politične posledice. Uh, Eh, to bi seveda lahko naredili nacionalni parlamenti. Če bi za to obstajala dovolj politične volje, bi lahko takšne kratkoročne obveznice izdajali že čez eno leto. Če bi se to zgodilo, potem bi te eh, lahko tudi začeli z temi dokončnimi denarnimi transakcijami in to bi pomenilo eh, velik prispevek k stabilnosti trga državnih obveznic. Merci. Gospa Benasikere, ja bom tudi sama odgovorila na prvo vprašanje. glede na to, da recimo obstaja samo eno ravnoteže in da se trgi ne motijo, da ni težav z solventnostjo, če instrumenti, ki smo jih do sedaj uveljavili, ne bodo postavljeni nikoli pod vprašaj in da bodo delovali, potem ni res nobene nuje, zakaj bi morali oblikovati nove instrumente. Če razmišljamo o novih instrumentih, je to zato, ker imamo določene pomisleke glede parih zadev. Podan nam je bil mandat za razmislek o določenih instrumentih. Ti instrumenti so izjemno ambiciozni, zato smo se v skupini tudi pogovarjali o bolj skromnih rešitvah, ki bi nam omogočile, da preverimo, da storimo korak v pravo smer, ne da bi pri tem kakorkoli ogrozili ravnotežje. Eden od predlogov v poročilu je vezan tudi na sklad za ublažitev 20 odstotkov BDP-ja, majhen sklad, tako bi bolj enakopravno porazdelili dolg med državami. Da ne bi dolga delili med države članice na podlagi njihovega BDP-ja, s tem bi upoštevali tudi pogoje ECB-ja. Tak sklad bi bil začasen, kajti sredstvo bi povrnili. V prvi fazi torej ne bi bilo manj likvidnosti, kasneje bi se sicer likvidnost nekoliko zmanjšala. Če se likvidnost zmanjša, je test uspešen, ker je s tem dolg zmanjšan. Se pravi, s tem bi izboljšali tudi verodostojnost, o tem veliko govorimo, s tem bi tudi zmanjšali stroške ponovnega financiranja za države. In to bi lahko storili brez. Uh, morebitnih sprememb pogodbe. To je ena od možnih umestnih rešitev, ni sicer edina, ampak se omenja v poročilu. Hvala lepa, gospa Benasi, oziroma gospa Vedrdi Mauro. Uh, Hvala. Naj dopolnim to, kar je povedala Agnes. Prvo vprašanje, je to še vedno relevantno? Ja, deloma ne ti nujni ukrepi, ki jih je sprejela Evropska centralna banka, so um, že deloma vplivali na krizo. Drugi odgovor pa je ja, kaj ti presežek dolga še vedno obstaja in dejansko raste. Uh, izgledi rasti tudi niso dobri, In zahteve iz Tupeka so se izkazale za zelo uh, težko izvedljive za nekatere države. Uh, se pravi, ta presežek dolga lahko postane velika ovira za rast v Evropi soočeni smo z eh, nevarnostjo izgube celega desetletja in zato bi morali nujno razmisliti o ukrepih, kako odpraviti ta prešežek dolga. Sklad za odkup dolga je bil vedno osredotočen na rešitev tega problema. Eh, zato smo se za to zauzemali. Dobro, sedaj pa prehajamo na skupino Alde, kolega Tremosa. Pet minut. Um, just a brief comment on one minute because I have some. Samo na hitro. Nekaj vprašanj imam. Prebral sem zaključke iz uh, poročila in na podlagi tega sem sklepal, da so kratkoročno veznice boljša rešitev kot pa sklad za odkup dolga. Za oba projekta bi potrebovali spremembo pogodbe in v trenutni politični situaciji brez jasnega mandata javnosti v naslednji sestavi parlamenta eh, ne vidim možnosti, kako bi lahko tukaj napredovali. Če obstaja politična volja v nekaterih državah članicah, bi morali to urediti preko medvladnega sporazuma in pa okrepljenega sodelovanja. Tudi moralnim tveganjem se moramo izogniti, zato potrebujemo pogojevanje. Postavlja se vprašanje, kakšne, kakšni naj bodo ti pogoji. Ali je ta pogoj, da morajo najprej države uravnotežiti svoje proračune ali ne? Ali menite, da bi Evropska komisija morala posegati v proračune držav članic? Tudi to je zelo zanimivo vprašanje. V kolikšni meri naj eh, komisija posega v proračune Evropske unije, zato da bi se izognili moralnim tveganjem? To je moje drugo vprašanje. In na zadnje še. Zanima me, ali imate kakšne povratne informacije o, e, strani Evropske komisije. Še zadnji dve vprašanji. Če bi že pred e, krizo imeli kratkoročne obveznice, kakšen bi bil njihov vpliv na javne finance v Evropi? E, ali lahko to ocenite? Kakšni bi bili prihranki za države, ki so sedaj v reševalnih programih? Hvala. Gracias madame la présidente. Hvala lepa. Zelo težko vprašanje. Skušala bom odgovoriti na prvo vprašanje, kakšen način pogojevanja bi potrebovali. Ja, mislim, da več držav, kot bi se združilo, več bi bilo možnosti za posredovanje, če bi stvari šle narobe. ena izmed možnosti je tako ta, da, ne, da se ne oklepamo nacionalne suverenosti v vseh, v vseh primerih. Eh, razmisliti moramo o možnosti, kako posegati v nacionalne proračune, če niso spoštovane zaveze in obljube in to večkrat. Ne gre samo za enkratno rešitev, ampak gre za dolgoročno nespoštovanje obljub in zavez. No, povratnih informacij iz komisije še nimamo, dobro bi bilo, če bi imeli takšne povratne informacije. Sodelovali smo tudi za strokovnjaki iz komisije. Oni so nam ponudili tudi uh, pomoč uh, v osebju, ampak nimamo še njihovih povratnih informacij. Sedaj pa še prihranki. Eh, razpravljali smo o tem, ali bi bilo možno izračunati potencijalne prihranke. Uh, ampak eh, prej gre za to, da opisujemo trende, smernice, možne vplive. Eh, zelo težko pa bi napovedali prihodnje cene državnega dolga. To je odvisno od številnih dejavnikov in težko bi tukaj izračunali možne vplive. Ah, Hvala lepa, gospod Bishop. Želite še odgovoriti? Uh, Hvala lepa. Samo vprašanje v zvezi z euroobveznicami, če je za to potrebna pogodba. Ja, v skladu z mojim, z mojim predlogom ne. Če bi vse šlo dobro, če bi kasneje spreminjali pogodbo iz drugih vzrokov, potem bi lahko uh, ta sklad. Uh, unesli eh, tudi v pogodbo. Ampak trenutno gre samo za vprašanje sodelovanja med državami, gre za posamezna posojila in to ne ureja pogodba. Vse bi lahko naredili na osnovi člena 352. Um, ehm, pogodbe o delovanju Evropske unije, torej tukaj ne potrebujemo spremembe pogodbe. maintenant nous passons. Sedaj pa naslednji govornik, gospod Strejček iz EKR, izvolite. Uh, thank you, thank you, madam chair. Hvala, gospa predsedujoča. Najprej, uh, kako šarmantna sprememba, uh, ko gre za predsedujočo danes. Hvala, da ste nam dali več časa na razpolago, zato da lahko postavljamo vprašanja. E, Strakovnjakom se zahvaljujem za njihove poglobljene predstavitve. Um, jaz bi izpostavil tri dominantne točke, ki ste jih vsi omenili. Moralna tveganja, pravni vidik in pa potencijalne spremembe pogodb. Če želim biti odkrit in iskren, moram povedati, da ravnanje Evropske centralne banke pravzaprav spreminja vse te tri točke. Zato me zanima, če lahko bolj podrobno tukaj pojasnite svoja stališča. No, seveda razumem, da je vse skupaj odvisno od volje držav članic, da se odpovejo delom svojih pristojnosti, zato da bi lahko bili sprejeti vaši predlogi. Jaz ne bom spraševal o pravnih pogojih in spremembah pogodb ter o moralnih tveganjih. Moje vprašanje je naslednje gre za predlagane kratkoročne obveznice. Te bi lahko opisali kot obveznice z kratkoročno dospelostjo. Zanima me, kakšni so pričakovani donosi teh kratkoročnih obveznic na kakšen način bi morali zavarovati eh, te kratkoročne obveznice, zato da bi bile kredibilne na trgu. Hvala. Gospa predsednica, bi vi še odgovorili, potem pa jih je še skoraj 11 na seznamu. Thank you very much. Ja. Um. Hvala lepa. financing for the government bonds. Ja, eh, jasno vam mora biti, da pri kratkoročni obveznici ni velikih razlik pri stopnih obresti. Obresti so tukaj relativno podobne. Ne gre toliko za vpliv na cene, ampak gre za vzpostavitev večjega trga obveznic, s tem bi trg postal bolj stabilen in ta inštitut to bi bilo tudi koristno za finančne inštrumente. Lahko prosim ponovite drugi del vprašanja? Ah, ja, Aha, zavarovanje s premoženjem. Ocenili smo, da bi naš sklad potreboval kapital za to, da bi bil kakovosten, verodostojen in ja, to bi bilo dovolj razpravljali smo o drugih možnostih zavarovanja s premoženjem iz različnih držav, ampak to ni enostavno. Težko je vnaprej eh, dodeliti prihodke iz davkov in tako naprej, zato smo želeli vse skupaj eh, zavarovati z kapitalom. To bi bila najbolj izvedljiva rešitev. Yes, if I could make a quick comment on the expected yield. Ja, še vprašanje v zvezi z donosom. Vedeti morate, da približno polovica, če ne dve tretjini teh obveznic, bi bile v lasti bank. Dejansko bi banke financirale v ECB. Eh, glavno gonilo bi torej tukaj bila ECB. Verjetno bi to bilo um, bi to imelo največji vpliv na donose teh kratkoročnih obveznic. Najlepša hvala. Sedaj pa kolega Lamberci iz skupine zelenih. Hvala, gospa predsedujoča. Tri kratka vprašanja za naše goste. Ne vem, kdo bo odgovarjal. Najprej pravno-tehnično vprašanje. Pravite, da bi za schemo kratkoročnih obveznic potrebovali spremembo skladno s členom 352 pogodbe. Graham Bishop je sicer delno že odgovoril na to vprašanje, ampak zanima me, zakaj nujno potrebujemo medvladni dogovor, glede na to, da imamo sodbo Pringal Evropskega sodišča. Druga zadeva. Ali imate na voljo morda tudi schemo Eurorates? ali boste ponovno skušali spostaviti ravnotežje ne pri dolgu, ampak pri porazdelitvi koristi tistih, ki jemljajo posojila po boljši in slabši obresni meri. Potem pa še nekaj. Živim v realnem svetu. Ugotavljam, da velike države ne spoštujejo pravila z področja gospodarskega upravljanja. Tudi sami ste, no vsaj eden izmed vas je rekel, da je zadolženost oziroma stopnja dolg BDP v porastu skoraj da povsod. Zato me zanima, koliko po vašem mnenju morebitno stane neizvajanje teh ukrepov. Rekli ste, ja, zanimivo bi bilo poskusiti to ali ono, ampak ko vas poslušam, sklepam, da tudi če ne bi storili nič, bi bilo to v redu. Koliko bi Evropo stalo, če ne bi pri motorizaciji dolga stvari postila takšne, kot so, pa naj se gre za pretekle dolg ali prihodnje dolg, kaj bi se zgodilo, če ne bi storili ničesar? Hvala. Hvala za ta jasna vprašanja. Kdo bo odgovarjal? Gospa predsednica, še dobra pol ure nam je ostalo. Ja, prvo vprašanje morda bi na drugo odgovorili kolegi najprej, zakaj bi potrebovali kombinacijo medvladnega sporazuma in pa uredbe. Zato, ker eh, Evropska unija ni pristojna za ta področja, eh, razen če bi, sprejeli, če bi spremenili pogodbo. To je razlog za to. Zato je naš predlog kombinacija um, uredbe in medvladnega dogovora. In pa še drugo vprašanje. Ja, o tem nismo razpravljali, o tem vprašanju evrostopen. Seveda bi to vplivalo na sklad za odkup dolga. No, eh, kar se pa tiče vašega vprašanja, kakšen je strošek, eh, kakšen bi bil strošek, če mutualizacija dolga ne bi bilo. Mislim, da bi bil strošek predvsem to, da se ne bi mogli učinkovito ukvarjati z vprašanjem preseška dolga. Eh, imeli bi uh, nizko rast. Uh, in to za dolgo časa in to bi seveda uh, nas veliko stalo. Je mutualizacija dolga edini način? Ne vem. Morda obstajajo tudi druge možnosti. Uh, najprej bi se morali ukvarjati z vprašanjem preseška dolga, najti bi torej mogli druge inštrumente za to, kako se učinkovito spopasti s tem problemom. No, evidemo, Ksandra, pa želim. Seveda, sem prej stvari prijazno povedal. Rekli ste stvari, kot ste jih, ampak če bi vi bili pri meni na testu, bi padli. Vi ste samo rekli, da potrebujemo medvladni sporazum, ampak niste povedali, zakaj ga potrebujemo. V Franciji temu rečemo tautologija in meni se res to ne zdi odlično. Prosim, da mi pojasnite, kakšne so omejitve v pogodbi, zakaj ne morete sprejeti to vrstnih zadev s pomočjo uredbe. Do sedaj ste namreč bili neuspešni na izpitu. Mislim, da bi gospod Bišop lahko odgovoril na to vprašanje, kaj ti prej ponujajo drugo rešitev na mesto pogodbe, če sem prav razumela. Ali pa gospa predsednica, najprej in potem še ostali. Mikrofon, prosim. Lawyers have told us. Yeah, lawyers have told us pravniki menijo, da pristojnosti, ki jih trenutno predvideva pogodba, niso dovoljšne za to, da bi vzpostavili schemo skupnega eh, odkupa dolga. Če bi želeli vzpostaviti takšno schemo, bi torej potrebovali dodatne inštrumente. Odtud ideja kombinacije medvladnega sporazuma in uh, enega izmed členov pogodbe. To bi lahko bil način, kako eh, postopati, ne da bi ob tem bila potrebna sprememba pogodbe. Gospod Bišop, čudežni recept? Mislim, da je tukaj ključno vprašanje naslednjo. Trenutna pogodba govori o koordinaciji fiskalnih in eh, finančnih politik to, o čemer govorim jaz, pa je predlog sodelujočih držav članic, da bi si prepovedale izdajanje kratkoročnih obveznic razen skozi sklad za skupni odkup dolga. Eh, to torej ni možno narediti brez spremembe pogodbe. Potrebovali bi torej medvladno pogodbo med temi sodelujočimi državami, zato da bi lahko te prevedale uh, Eh, takšne posamične ukrepe. To je ključnega pomena. Well, ja, zadnji odgovor je bil vsaj nekoliko bolj precizen, kajti to, kar je rekla vaša eh, predhodna govornica, da so ji nekaj povedali, to preprosto ni dovolj. Ja, <clears throat> jaz sem je ja schon viele konkrete fragen gestellt worden ich möchte noch mal hvala lepa eh, Jaz bi se vrnil na politično raven. Ob začetku letošnjega leta smo z delegacijo obiskali krizne države in jaz sem dobil vtis, da je tam situacija politično zelo občutljiva, težko bodo te države vzdržale. Uh, zlasti na portugalskem in pa v Grčiji je situacija zelo slaba. Zato se postavlja vprašanje, ali lahko najdemo kakšna alternativa. Težko razumem zavračevanje pri tem celotnem vprašanju. Praktično nimamo alternative temu skladu. Če torej iščemo druge alternative, kakšne alternative pa bi to lahko bile? če torej ti inštrumenti, o katerih danes razpravljamo, ne bi bili izvedljivi. In pa še kratka pripomba. Eh, številni so govorili o napakah. Ja, res je, paziti moramo, zato da ne bomo ustvarjali spodbud, zato da bi nastale napake. No, ampak eh, v številnih državah te zadolženosti ne moremo pripisati slabim državnim obveznicam, ne tudi reševanje sektorja bank je igralo pomembno vlogo pri nastanku državnega dolga. Zase v Grčiji je bilo tako. Eh, dobro, državni dolg v Grčiji je hud problem, ampak ni edini. Zato ne moremo vse skupaj pripisati samo napakam. In še enkrat se vračam k istemu vprašanju. Kakšne so pa naše alternative, če ne bi želeli eh, sprejeti tega predloga, o katerem ste danes govorili vi? Um, um, no, težke politične razmere so nastale zaradi reform, tudi politično restriktivne ukrepe je bilo treba sprejeti. Skupno izdajanje ne bi nadomestilo to vrstnih davčnih politik, ki smo jih začeli izvajati pred nekaj leti. Tako da je to iluzija. Skupno izdajanje bi sicer lahko obložilo bolečino od celotnega prilagoditvenega procesa, ne bi pa ga popolnoma odpravilo. Glede druge alternative, skupne scheme za izdajanje niso čudežna rešitev upoštevati je treba tudi celovit kontekst, kakšna bo prihodnost unije, kakšen političen dialog je možno doseči ali bo storjen korak na daljni integraciji ali ne. Gospa, izvolite. Bom odgovorila na dve vprašanji. Kaj bi se zgodilo, če stvari ne bi izvajali? Koliko bi nas to stalo? Trenutno stanje je namreč neozdržno. Najprej bi morali prevedeti, koliko nastane dolžniška kriza, če bi se, na primer, dolžniška kriza pojavila ponovno v evromočju. In potem bi morali to pomnožiti z možnostjo, da se kriza ponovi na tej ravni, kolikor smo zadolženi danes. Pri tem je treba upoštevati nove instrumente, nov način gospodarskega upravljanja, mehanizme za stabilnost in tako naprej. To je relativno enostavno postaviti v enačbo, vendar se morate zavedati tudi, da so stroški krize zelo visoki. Če bi prišlo ponovno do dolžniške krize kjerkoli v evroobmočju, če bi imeli nujni bail-out, stvari ne bi potekale preveč pregledno. In ta strošek bi se zmanjšal, če bi se nadalje razvijala bančna unija. Se pravi, v prihodnih letih bi se morali stroški znižati. Kolikšna je verjetnost? da ponovno nastane kriza. Tu pa gre za oceno na podlagi večjih dejavnikov. Mora biti narast v državah članicah, možnost za ponovno nastane kriza v državah članicah. Zato morate na to poročilo gledati kot na nek vir za misli, če bi se nevarnost približevala. Mi se morali pripraviti na nevarnost, pripraviti se moramo na to, da bi stvari lahko šle narobe. In ko pogledamo stroške posameznih določb, bi morali to primerjati s primerljivimi zadevami. Kaj to pomeni? Če bi vse države izplačale svoj dolg, če bi zagotovili rast, če bi bila obrestna mera nizka, tu je preveč rožnat scenarij, da bi ga lahko uporabili kot merilo. Zato bi morali primerjati scenarije, ki so vsi med seboj primerljivi. Situacije, ki jih omenjamo v poročilu, so situacije, ki prinašajo stroške, tveganje, moralno in drugačno. To pa je treba primerjati tudi z drugimi rešitami, ki veliko stanejo. Hvala. Sibu. Najlepša hvala. Sedaj pa. Se morate zavedati, da ima skupina ELS na voljo še štiri vprašanja. Gospa Tyson, ELS in gospod Antolin Sančes presedo za SD, gospa Podimata za SD, Pervonš Beres za SD in Ole Schmidt za ALDE. Zanima me, če bi še kdo želel besedo, namreč nekaj časovnih slotov nam je še ostalo. Če ne, iz ELS pa kdo drug, gospod Gigold. No, sama se bom prav tako upisala na seznam kot iz LS. Nadaljujemo pa z termini 5 minut. Najprej Marjan Tyson. Ja, well, voorzitter. Voorzitter, ik... Hvala lepa, predsedujoča. Gospa predsedujoča. Najprej hvala lepa strokovnjakom in poročevalcem za vse posredovane informacije. sklepam, da nismo dosegli dogovora. Moralno tveganje je tu ključno vprašanje. Več discipline potrebujemo in pričakujem, da bodo tudi države članice bolj disciplinirane. Kar nekaj časa že čakamo na to. Najprej bomo morali videti, kakšen dokaz o tej dodatni disciplini. Morda bi morali dodatno disciplino usiliti, kot smo jo preko šestorčka, dvojčka, fiskalnega pakta in tako naprej. Drugo, Kot kaže, bomo spet morali za vse te ukrepe pridobiti veliko denarja. Ne moremo sprejeti tega, da ni dovolj pravne varnosti. Zagotoviti moramo dovolj pravne varnosti, to pa lahko storimo samo, če bomo podali jamstva na evropski ravni, teh pa zaenkrat nimamo. Zato se sprašujem in to zastavljam strokovnjakom, če kdo meni, da je vprašanje naslovljeno na, naj nam odgovori se vam ne zdi, da bi morali enostavno pustiti za seboj razmere, kot so na voljo danes. Se pravi, vzpostaviti bi morali delno mutualizacijo, dolg bi morali pustiti za seboj, preveriti moramo, kaj je politično izvedljivo, kratkoročno gledano. Če pa želimo stvari spremeniti, bi morali dejansko opraviti konkretno delo, začeti pri koreninah, poskrbeti za sklad, ki bo pomagal z pravnega vidika in tudi z vidika spostavljanja zaupanja. Počakajmo, da vidimo, ali je to dolgoročno vzdržno ali ne. Tako da vas sprašujem, ali bomo še naprej stremeli k motorizaciji, ali je to res naš kratkoročni cilj, dolgoročne prednosti to sicer ima, vendar to pomeni, da nam bo vse skupaj vzelo veliko več časa. Zato me zanima, kakšno je mnenje strokovnjakov. Naj nekaj storimo kratkoročno gledano, ali se vam zdi na podlagi raziskav, da imamo možnost, da uporabimo disciplinske ukrepe, ki jih imamo trenutno na voljo. Lahko še počakamo, zato da preverimo, ali je možno spostaviti boljši sklad, ki bo tudi vzpostavljen na bolj učinkovit način. Drugo vprašanje. Preko študij, preiskav in tako naprej ste verjetno pridobili kar nekaj strokovnega znanja. Zanima me, ali ste preverili morda še kakšno formulo, kakšen način, kako stvari razrešiti. Morda obstaja tretja pot, morda obstaja nekaj, česar še nismo odkrili. Ali imamo sploh alternativo za to, kar ponujate, za sklad za odkup dolga in tako naprej? Mikrofon, prosim. Regarding... Glede vašega prvega vprašanja. Če se spomnite, koliko časa smo pripravljali monetarno unijo, pa še vedno vseh vidikov nismo uspeli predvideti ali jih nismo mogli predvideti. Tako da mislim, da je bolje, da si vzamemo več časa za to, da se pripravimo na tako velik premik. Druga zadeva. Mi smo se pogovarjali o skupnih fiskalnih zmogljivostih, dotaknili smo se tudi zasebnih instrumentov, naprimer, če gre za diferencirano sestavo različnih državnih dolgov, to bi bile tržne rešitve, tudi trg bi lahko ponudil rešitve, ki bi združevali različna pravna besedila iz različnih držav. To je možnost, ki bi morali upoštevati. Nismo se pa o tem bolj podrobno pogovarjali. Morda bi še kolegi kaj povedali o tem? Hvala lepa, gospod Vihrejela. Najlepša hvala. Torej, ali naj sedaj ukrepamo ali je bolje počakati, kaj se bo zgodilo z trenutnimi mehanizmi. Tveganje je prisotno povsod. Če sedaj ne ukrepamo, se bo presežni javni dolg spremenil v dolgoročne težave za rast. To je tvegano še posebej, če nas bodo prizadeli dodatni šoki, za visoko zadolžene države, tudi morda zasebni sektor ni dovolj. Istočasno pa moramo upoštevati, da morajo biti vzpostavljeni vsi ukrepi proti moralnemu tveganju, že ko bomo vzpostavili kakršnokoli obliko motorizacije. Če bi to uveljavljali kasneje in popravljali situacijo, so stvari zapletene. Zato bi sam rekel naslednje. Če želite takoj ukrepati, potem morate upoštevati celoten sveženj. Hvala lepa. Lahko napovem sosledje dogodkov. Najprej bi imeli začasni sklad kratkoročnih obveznic. To bi bilo relativno enostavno. Ko bi se odločili spreminjati pogodbo, bi začeli razmišljati o skladu za odkup dolga. Tretji element, ki ga moramo upoštevati, pa je tržna disciplina. Ali bi to lahko uveljavljali pri bankah in zaživljenjskih zavarovalnicah, ki imajo prav tako v roko državni dolg. Ko sem preiskoval to zadevo, sem gotovil, da je stopnja, do katere ste kot odbor stvari omejili na 25 odstotkov kapitala, ko gre za tveganje, zlasti za banke, ki posojajo posameznikom, nekaj pomeni, ampak države članice imajo 50 odstotkov kapitala posojenega za obdobje manj kot dve leti več kot 50 odstotkov za obdobje daljše od dveh let, se pravi 150 odstotkov dolga je tako porazporejenega. Morda bi to morali vključiti v tretjo rešitev. Ničeno tega ne obstaja. Vendar je to nekaj, kar bi usililo tudi tržno disciplino. Nekje 70 odstotkov vladnega dolga ne bi dali v sklad za odkup dolga, ta del dolga bi urejala disciplina na trgu. To se potem lahko porazdeli pred, med uh, eh, davkoplačevalcem in torej tudi med vrčevalcem v banki. To pa bo velik preizkus. Eh, Sama sem želela odgovoriti na alternativ alternativne možnosti ali smo razmišljali o tem. V mandatu za to poročilo smo se zgolj kratko dotaknili alternativnih možnosti. Glede na to, da je to očitno in pomembno vprašanje, pa bi rada povedala, da obstajajo alternativne možnosti, kako zmanjšati presežni javni dolg. Mutualizacija lahko pri tem pomaga tudi kakšna druga rešitev, ki vpliva na obrestne mere. Finančni stroški so flow operacija, to lahko traja dlje časa, potem so tu še operacije s pomočjo delnic, tu bi potrebovali tudi označevanje fiskalnih prejemkov, mutualizacijo. To so sicer hitrejše rešitve, če bi države članice delovali usklajeno. Mislim, da je to rešitev, pri kateri ne bi bilo nujno vključiti ECB. Glede varnih sredstev smo tudi preverili več rešitev, ki pa potrebujejo motorizacijo, povezovanje nacionalnih dolgov posameznih držav brez skupnega izdajanja. Pomembno je vedeti, da obstajajo alternative. Ih pa nujno ne potrebujemo. Ah, Še kdo? Dopolnila bi to o alternativnih rešitvah. V skupini smo se pogovarjali tudi o mojem predlogu glede tega, kako dopolniti ESM, ko gre za kreditne linije, če država članica izpolnjuje obveznosti, bi lahko dostopala do kreditnih linij znotraj SM-a. S tem bi poenostavili dostop do ESM-a tudi v primeru krize. Po določenem obdobju bi program ESM postal zavezujoč, potrebujemo instrument za upravljanje s krizo, contingent eurobills, sama to imenujem, to je neka povezava med posameznimi situacijami. Če bi, na primer, prišlo do težav, ko želimo uveljavljati program ESM. Dobro. Gospod Sančes je naslednji. Najlepša hvala za to predstavitev. Sam bi rad povedal zgolj to, da bi mi bilo všeč, če bi lahko izmenjali mnenje še pred končnim poročilom. Namreč šlo je za pobudo parlamenta. To bi bilo torej koristno za nas. Morda bi s tem odpravili že naprej kar nekaj pomisleka. Omenili ste posledice, upravičevanje, mutualizacijo, moralno tveganje. Veliko smo o tem govorili, pomembna je tudi makroekonomska vzdržnost, to je osrednja tema kako je to povezano z dolgom, kako je to povezano z tveganji, z rastjo, kaj se dogaja z državnim dolgom, kako to vpliva na vse skupaj ali lahko tudi z javnega sektorja ponujamo določena jamstva. Okrepiti je treba monetarno politiko, zlasti, če bi prišel do dodatne inflacije, alternativne možnosti je treba ponuditi. Tu gre za makroekonomsko vzdržnost, ampak zagotavljati jo želite z začasnim mehanizmom. Storiti bo treba več, zmanjšati je treba dolg, predvsem pa bi morali prispevati k upravljanju dolga. Dolg bi moral biti res manjši. Druga zadeva, moralno tveganje. Vedno govorite o moralnem tveganju za vnaprej, da se je treba izogniti uh, oportunistično delovanju. Kaj pa, če pogledamo retrospektivno, kaj se je dogajalo v evroobmočju? Države članice morajo nositi odgovornost za posledice, do katerih je prišlo pri skupnem upravljanju. Zanima me, če ste razmišljali o morebitnih rešitvah, kakšne pogoje bi uvedli v fiskalni pakt, če bi jih uvedli, ali bi šlo za različne pogoje, kakšne pogoje želite uveljaviti za okrepitev makroekonomskega upravljanja. Tretja zadeva, posledice. Več alternativ ste predstavili, kratkoročne, dolgoročne, ampak pri vseh potrebujemo takošnje ukrepanje. Namreč vse skupaj deluje predvsej počasi, neuravnoteženo, zato potrebujemo takošne rešitve. Mislim, da bi potrebovali tudi doslednejše, bolj dolgoročne ukrepe. Zato me zanima, ali ste razmišljali o tem, da bi na fiskalni ravni Evropske unije zagotovili več zmogljivosti. S tem bi lahko razrešili številno vprašanje, ki smo jih postavili. Hvala. Komu lahko predam besedo, da odgovori na to vprašanje? Gospa predsednica. Um, torej, prva točka, katere roke imamo pred očmi nekaj jasno, bom kar v angliščini. Think, ja. eine, eine sicher, torej, nekaj smo se naučili iz krize. Gotovo smo imeli nezadostno integracijo. Integracija finančnega trga ni bila zadostna. In to je potem imelo kot posledico, da so bančni sistemi in državne finance bili zelo tesno povezani. To je gotovo potem okrepilo krizo. Zato je ena od zamisli, ki jo želimo doseči, če bomo imeli boljše ločevanje, tudi ta, da bi finančni sistem bil bolj stabilen in bi razbremenili vlade. Torej, resnično vas prosim, da ta vidik integracije finančnih trgov in stabilizacije finančnega sistema prek nacionalnih meja namenite zadostno pozornost. In potem vprašanje, kako hitro lahko napredujemo in kako hitro lahko najdemo rešitve. Kar se tiče skupnega prevzema dolgov, je to velik korak in tukaj s tem ne smemo eksperimentirati biti pa si moramo na jasnem, da bomo potem imeli tudi skupna tveganja pri kapitalu E in B in to je gotovo določena delitev tvegan in iz teh izkušenj bi morali potegniti nauke tudi za prihodnost. Hvala lepa, gospod Benasi. Samo dopolnila bi. V skupini smo se pogovarjali zgolj o legacy debt, govorimo tudi o fiskalni zmogljivosti, to je sicer rešitev za prihodnost. Vzpostavili naj bi fiskalni proračun na ravni evroobmočja za, za delitev makroekonomskega tvega, torej na ravni evroobmočja. O tem se sicer nismo pogovarjali, ampak. Za Evropski parlament je verjetno relevantno vprašanje, ali spoh imamo politični manevrski prostor za ti dve rešitvi, ali sta projekta kompatibilna, se dopolnjujeta ali se nadomeščata. Ne vem, v vsakem primeru gre za više zneske, zato bi morali biti zelo previdni, ko se pogovarjamo o legacy assets. ne bi smela zajemati ta razrednotena sredstva vsega prostora znotraj politične razprave, če se že zanašamo na solidarnost. Um, um Glede fiskalne zmogljivosti. To je seveda povezano tudi z vprašanjem kako smo si dolgoročno zamislili evroobmočje, kako naj bi presegli ta vprašanja slabih naložb iz preteklosti, koliko stvari naj se rešuje na evropski, koliko na nacionalni ravni. Fiskalna zmogljivost je ena od možnosti, kako pokazati, način, kako odpraviti dolgoročna tveganja. Lahko pa bi prestrukturirali dolg, potrebovali bi poseben režim, s pomočjo katerega bi prenesli zadeve na nacionalno ravno, na nacionalni ravni bi uvajali fiskalno disciplino. Kot druga obramna linija bi to lahko služilo k doseganju večje stabilnosti, poleg vladnih ukrepov. Seveda, če bi se stvari izvajale dosledno. Nik nikakor ne smemo uvajati ukrepov, ki bi povzročili pretres. Države, ki so pod pragom, pa bi morali spodbujati, da ostanejo pod tem pragom zadolženosti, ki bi ga opredelili za prestrukturiranje. Kombinacija teh dveh elementov je tista, ki smo se jo vsaj kratko dotaknili tudi v razpravi v skupini. Hvala lepa. No, Gospod Langen se je oglasil iz ELS, izvolite. Eh, Čisto kratko vprašanje. V povezavi eh, z lastnim kapitalom za banke in bazerskimi sklepi smo vedno znova razpravljali o tem in kritizirali, da imamo potem nivo tvegene nič za bančna posojila. In to je potem eno glavnih tveganj, kajti južno Evropske banke, kljub izjavam predsednika ECB, niso zmanjšale odvisnosti, temveč povečale. In sedaj je seveda vprašanje, ali se ta model tudi odraža pri teh bankah, ali bo to olajšalo težave ali jih zaustrilo. Gospa predsednica, bi vi odgovorili? Če, ti ves... Če ustvarite instrument diverzifikacije tvegan, potem nimate več te težave odvisnosti med bančnimi investicijami in državnimi dolgovi ali vsaj v manjšem obsegu. Kar se tiče državno tveganje ali je bi to naj bilo nično tveganje ali ne, tukaj imamo potem dve vprašanje. Vsak finančni sistem potrebuje varen pristan in potem tudi ustrezno obravnavo lestvice tvegan. Veste, da smo dosegli globalni konsens, kar se tega tiče. To ni bil, bila evropska uh, iznajdba. Če bi sedaj uvedli v Evropi različna tveganja za države, bi potem uvedli dodaten sistem nestabilnosti v sistem uh, in tako bi potem stabilnost, ki smo jo le stežka po več letih dosegli, spet ogrozili. Äh, das ist, das ist to je sicer res, kot ste dejali, da imamo mednarodni dogovor, vendar pa ta je nedaven. Nastal je, ko se je uveljavila ameriška finančna logika in ne prej. Da se lahko to kratkoročno spremeni, je to jasno. Enotni smo si, da bi to v bančnem sektorju vodilo do rasula, vendar pa srednjeročno so se vsi enotni, da se kaj mora spremeniti. Ne glede na evromoče in ne glede na visoko zadožitev nekaterih industrijskih držav. Gospa predsednica, lahko to spremenimo srednjeročno? Strinjam se, da bi bilo potrebno imeti sistem, kjer bi alarme sprožili prej kot v preteklosti. In to bi pomenilo, da smo pozorni tudi, ko države imajo preveč dolga in ogrožajo s tem svojo lastno stabilnost. Gotovo lahko razpravljamo o tem, kako, v kakšni meri se lahko banke angažirajo. Glede posojil pomembno pa je tudi, da opredelimo in da vemo, kdo bo imetnik državnih obveznic in kdo bo potem te plasiral in seveda bodo lasnice tudi banke, pa tudi drugi investitorji, morda tudi lastno prebivalstvo ali pa zavarovalnice in skladi. Pomembno je, da imamo pravo časno ugrajene alarmne znake. V zadnjem času tega nismo počeli prav, zato se moramo iz tega kaj naučiti in zato smo tudi, tudi, tudi reformirali fiskalni pakt. Gospa Benesin, gospod Bišop, zelo na kratko. Alternativa. Če počakamo na vladne obveznice in tako naprej. Potrebujemo pravila glede spostavljenosti tveganju, to bi morali bolj postopno uvajati, stvari bi lahko uvedli v evroobmočju. Enaki pogoji delovanja bi morali biti zagotovljeni za vse banke po svetu. Želimo si vzpostaviti ravnotežje, oblikovati raznolike portfelje v vseh večjih bankah. Yes, they... Ja ko gre za likvidna sredstva, kakovostna likvidna sredstva, ki jih mora banka imeti skladno s CRD4, bi te oblikovali kot kratkoročne obveznice. To bi bila najbolj varna, najbolj likvidna rešitev v evroobmočju. Poleg tega pa je tu vprašanje, ali bi banke res morale imeti zastarele vladne obveznice ali ne, bi bilo bolje, če bi poslovale neposredno podjetjem in državljanom. Potrebujemo mehanizem, ki bo, državlja, ki bo banke odvrnil tega, da bi imele državne obveznice kot ključni del svojega premoženja. Pa res, da je treba državne obveznice prodati na trgu. Vzajemni skladi, pokojninski skladi, KNPVP in tako naprej, tega ne morete zanemariti. Tudi vse to je treba vrstiti na trg. Najprej pa bi morali poskrbeti za to, da bodo banke čim bolj varne. Visoka kakovostna likvidna sredstva morajo biti zagotovljena tudi znotraj začasnega motoriziranega sklada kratkoročnih obveznic. Vsi boku. Najlepša hvala. Gospa Podimata. Merci, hvala, gospa predsedujoča. Tudi sama bi se rada zahvalila predsednici in ostalim članom te skupine strokovnjakov. Tri točke bi spostavila. Najprej vprašanje, ki se navezuje na vprašanje kolega Lamberca. Predlagali ste, da sprejmemo medvladni sporazum, zato da sprejmemo celotni svežen. Ali to predlagate zato, da se celoten postopek pospeši, da ne bi čakali na spremembo pogodbe? to je veliko bolj kompleksno in eh, dlje časa traja. Druga zadeva. V povezavi s sklepom iz poročila. Poročilo sem prebrala z velikim zanimanjem. Če bi države iz programa izključili iz sklada za odkup dolga, bi se lahko soočile še z veliko težjimi pogoji, če bi želele same sebi zagotoviti neposredno finančna sredstva na trgu. Vaš predlog sicer ni v duhu prvotnega poročila. Mislim, da je to sicer dober napredek, ampak vi pravite, da države iz programa morajo stopiti v ta sklad za odkup dolga, takoj ko izstopijo iz programa. To je pravočasna in relevantna pripomba za vse države iz programa. Irska je že zapustila program, portugalskega bo kmalu. Uh, Veste, da se pogovarjamo tudi o vzdržnosti grškega dolga. S tem se bomo ukvarjali v naslednjih nekaj mesecih. Zato vas sprašujem, pač v luči tej razprave in na podlagi analize, ki ste jo upravili, ter na podlagi posameznih orodij, ki jih predlagate, ter pravnih omejitev, ki obstajajo, kaj bi morali in kaj lahko storimo kratko in srednjeročno gledano, zato da bi prispevali k vzdržnosti dolga teh držav, da bi tem državam pomagali pri dostop, ponovnem dostopu na trg. Še zadnja zadeva v zvezi s pogojevanjem. Podarili ste potrebo po močnem pogojevanju v kontekstu tega odkupa dolga in celotnega svežnja za zmanjševanje dolga. Pri nas velja strožji okvir za proračunski nadzor, torej v evroobmočju, tudi v okviru novega gospodarskega upravljanja imamo fiskalni pakt. Zato me zanima, ali ta okvir ni dovolj, zato da se ustrezno lotimo moralnega tveganja. Ogromno palic v evroobmočju obstaja, vedno smo šli naprej s kombinacijo palic in korenčkov. Korenčke tu pogrešamo v tem trenutku. Hvala lepa. Torej, spodbuda, korenček, če želite to tako imenovati, je varnost in skupna izdaja, da bi največ pridobile najbolj zadolžene države. Seveda pa je druga stran tega tudi ta, da obstajajo tveganja pri skupni izdaji in pri solidarni schemi. So ta tveganja zelo velika in to je ena od stvari, o katerih se nismo pogovarjali, je pa to v poročilu. Imamo potem tudi nacionalne meje, glede tega, kaj dovoljujejo nacionalne ustave. In solidarna schema je težavna z tega vidika. Torej, gre za to, da imamo varovalke za to, da bi oblažili ta tveganja in da bi se skupaj uskladili. Dejali ste, da ni dovolj varovalk. Vprašanje, eh, odgovor skupina pa je, da v bistvu ne vemo, ali jih je dovolj. Kot je že bilo rečeno, moramo nabrati nekaj izkušenj s trenutnim sistemom, če želimo zagotoviti, da bo trenutni sistem, ki je bil uveljavljen s pomočjo parlamenta, zadosten. Potrebujemo enostavno več izkušenj. In to se spet navezuje na vaše vprašanje hitrosti. Če bi želeli napredovati zelo hitro, bi medvladna raven se zdela edina prava. Vsi pa vemo, da bo to tudi težavno. Potem pa vprašanje o državah, ki so se v programih uspešno prilagodile in išle iz programa ali bi se lahko pridružile skladu za odkup dolga. Načeloma bi vsaka država, kjer ni težav s trajnostjo dolga ali povezanih vprašanj, imela možnost, da se pridruži skladu. Seveda pa mora država vse odplačati sama tako da torej ne bi bilo ravno priporočljivo, da bi vstopale države, kjer bi tveganja še obstajala in bi morda kasneje prišlo do prestrukturiranja. Take države ne bi smele stopiti v sklad za odkup dolga, kajti potem bi torej imele previsok primarni primankljaj. Po uspešnem zaključku programov pa bi te države lahko vstopile v ta sklad. In konkretno vprašanje, o katerem smo se pokazali v skupini, je bilo tudi to, da kaj bi storili s programom ESM, ko bi imeli potem že sklad za odkup dolga. Ja, to bi bilo potrebno tudi upoštevati, ker je to tudi že evropska odgovornost. Hvala lepa, ta odgovor je bil tudi kar dolg tako da pravzaprav nimamo več časa na razpolago za to točko. Prehajamo pa na naslednje vprašanje, prvom šperes. E, hvala lepa, predsedujoča. Predsednica delovne skupine, spoštovane poslanke in poslanci, hvala lepa za predstavitev poročila. Na to poročilo smo čakali e, z veliko radovednosti in nestrpno. Rada bi zastavila nekaj vprašanj. Prvič. Drugi stavek zaključkov moram reči, ki govori o tem, da še nimamo dovolj izkušen z finančnim upravljanjem, da bi že sedaj lahko se odločali o skupnostni metodi, me navdaja z nekoliko negotovosti. Kajti, seveda, potrebno. Mm je nekaj storiti glede na trend pri brezposelnosti. V evromočo je raven zelo visoka in trend je jasen. Nismo ga obrnili. Tako da moramo storiti več. Ne vem točno kako, ampak gotovo je potrebno nekaj storiti in zagotoviti, da bodo pogoji za solidarnost lahko prijeli v smislu strategije oživitve. Nadalje vidimo, da se spopadamo s celotnim vprašanjem ekonomskih reform, pa nimamo vprašanja, ker bi, odgovora na to vprašanje, ker bi bilo potrebno spremeniti pogodbe. Govorili smo o tej spremembi pogodbe in parlament je dejal, da v tem trenutku nismo obvezani k medvladnemu pristopu. Zdaj pa vidim tveganje, če bomo imeli odgovor, ki bo temeljil na vladnih jamstvih. To bo točno ista težava kot z bančno unijo. Tveganje bo, da konec koncev bomo imeli protislovni instrument, namesto da bi poenotili evromoče in odstranili makroekonomske neravnovesja, bomo storili ravno nasprotno. S to medvladno ravnjo bomo spet ta mehanizem uvedli skozi stranske vrata. Bi ne bilo bolje, če bi nam pomagali pri reformi pogodbe, ki jo potrebujemo, zato da bi dosegli, da bi se nasprotniki obrnili kam drugam. Vsi se bojimo spremem pogodbe, ker pravimo, da tisti, ki tega ne bodo želeli, da bodo ta mehanizem zavrnili. Vendar pa to so točno tisti, ki bodo tako ali tako protislovno govorili, da reforme potrebujemo. Tudi Šojble tako govori. Quelque chose. Troisième point. Tretja zadeva, še vedno smo no ja, pri vsem tem, kar moramo brati med vrsticami v tej razpravi. To razpravo smo sprožili zato, da odpravimo neravnovesje v evroobmočju in tako naprej. Obstaja pa še nekaj, ki naslavlja iste pomisleke. Namreč možnost, da se oblikuje minimalno nadomestilo za brezposelnost. Verjetno ste zadeve vi odblizu preučili. Ko boste zaključili s tem delom, me zanima, ali boste rekli, bolj enostavno bi bilo, če bi obrali to drugo pot. Dobro, minuta nam je ostala za odgovore. Kdo želi besedo? Gospa predsednica. Naj začnem z drugim vprašanjem. Morda je to bolj enostavno razlikujemo trenutnim pogodbenim okvirom, ali bi bila možna takšna rešitev, da lahko bi uporabili enega od členov pogodbe in to potem združili z medvladnim dogovorom. Kar se tega tiče, se strinjam z vami, da je to tveganje za EU, če bomo spodkopavali obstoječi institucionalni okvir in ustvarili usporedni okvir okvir upravljanja z vsemi težavami glede odgovornosti, pomankanja lete, pa tudi, kar se tiče spreminjanja pristojnosti. Strinjam se. Zato smo tudi opisali, kaj bi bilo možno in kje bi potrebovali spremembo pogodbe. Ne samo pri vzpostavljanju schem, temveč tudi, kar se tiče elementov fiskalne politike. Tukaj bi potrebovali spremembo pogodb. Imeli smo dva različna scenarija, nismo pa proti spremembi pogodbe. Tretje vprašanje. In morda je to povezano tudi s prvim. Seveda imamo velikanske težave zaradi tega, ker ni rasti, ker je malo investicij. Če si ogledamo številke investicij v zadnjih mesecih, pa tudi težave pri brezposobnosti, potem je to jasno. dodatni mehanizem delitev tvegan bi pomagil, pomagal pri reševanju teh vprašanj. Seveda pa seveda morajo države same odplačati svoj dolg. Voda je seveda potem to odvisno od razponov glede obrestnih mer pri državnih obveznicah in bi lahko zmanjšali breme. Vendar pa seveda se breme od držav članic ne odzamejo celoti. Mislim, da bi sedaj še nekaj želel dodati gospod Bishop. Ja, niste bili predvideni, čas se nam je iztekal. Gospod eh, Bishop, No pa potem še gospa Voskurc Smit na kratko. Da, torej, potreba po medvladnem sporozumu, mislim, da sem to že zagovarjal in povedal, tako da te, na to ne bom odgovarjal. A, ah, misliš Šmit. Gospod Šmit. Thank you, madam. I think... Hvala lepa. Gospod Strejček in jaz edina zastavljava vprašanja izven evromoča. Seveda boste dali, zakaj bi se pa sploh trudili. Ravno nasprotno, če želite, da se bo kdo pridružil evromočju, je to ključno vprašanje. Ko torej berem sklepe, skoraj dve uri sem vas poslušal, če se si pravzaprav želite. Če si preberemo samo zaključke, kot novinar, morate to tako početi, kajti to je najpomembnejše poročilo, potem pravite, da ne veste, ali je to dobro ali slabo. Da morate vedeti več. Torej, nasplošno, v kakšni meri pa ste zavezani temu? In morda je to vprašanje predvsem za finskega kolego. Kaj ti imamo nekaj težav v Baltskem morju glede različnih valjov? Torej, kako zavezani ste temu vprašanju, gospa? Possible... Opisali smo možne prednosti. In to je jasno pri obeh schemah. Vendar pa smo tudi namignili, kako velikanske zaveze bi bile potrebne za takšno smer. Ne smete pocenevati tvegan, ki jih boste sprejeli, če boste uveljavili eno od schem. Šlo bo za zaveze, ki bodo trajale desetletja. In boste glede potencijalnih scenarijev lahko ustvarili dodatno breme in dodatno nestabilnost. Zato mislim, da je to potrebno podrobno preučiti. Pravzaprav to ni zapisano tu. Piše, da bi najprej morali izbrati dokaze glede učinkovitosti opravljena, preden bi sprejeli kakršnokoli odločitev o schemah in skupni izdaji. Pika. Vendar pa, če preberete celoten seznam zaključkov, to je kar nekaj strani, tam mislim, da smo opisali vse vidike, ki jih pričakujete. Hvala lepa. Nažalost nam ni uspelo prebrati niti poročila, niti sklepov pred to razpravo, tako da so bile stvari nekoliko težje. Hvala vseeno, gospe predsednici skupine, hvala vsem članom skupine strokovnjakov, hvala tudi vsem članom odbora, ki ste se oglasili. Kot veste, je to poročilo, poročilo strokovnjakov iz komisije. Torej, komisija je tista, ki bo na koncu odločala o tem, kaj se bo zgodilo naprej. Komisija ima to diskrecijsko pravico, da odloča, kaj bo storila s tem poročilom. Bomo videli v naslednjem sklicu parlamenta. Sama bi želela povedati samo to, da me je v tej razpravi presunilo to, da ste strokovnjaki rekli, da potrebujemo veliko zaupanja. Tudi, ko gre za vladne zaveze na dolgi rok. Sama sem se vprašala, dolgoročne vladne zaveze, to je nekoliko težavno. Vlade se lahko zamenjajo vsaka štiri leta, vsakih pet let. Zato me zanima, kaj je po vašem mnenju dolgoročno obdobje, v katerem naj bi delovali. Še nekaj za zaključek. Mislim, da smo še enkrat danes popovdne dojeli, da alternativ ni, da obstaja samo proračunska disciplina, da je to edina možnost, če želimo zmanjšati dolg, ki je v nekaterih državah močno v porastu. Na voljo imamo tudi ostrezno orožje, dvojček, šesterček, fiskalni pakt, pakt stabilnosti. Vse to ne deluje. Tako da, če boste vlade prosili, da sprejmejo določene obveznosti in da zmanjšajo svojo raven življenja, glede na to, da živijo nad svojimi zmožnostmi, potem bi vas res pozvala, da razmislite še o kakšni možnosti, kako najti rešitev. Pri delitvi tveganja pa se mi zdi, da med državami članicami ne obstaja dovolj solidarnosti, zato bomo morali počakati na naslednji parlament, na naslednjo komisijo in na to, kaj boste oba storila. Hvala lepa vsem še enkrat, da ste se danes oglasili. Hvala tudi za delo, ki ste ga opravili. Srečno pot nazaj domov. Mi pa gremo naprej na naslednjo točko na dnevnem redu se opravičujem tistim, ki ste se še želeli oglasiti v tej razpravi, ampak nismo imeli na voljo več nobenega časa. Sedaj pa točka 3 na dnevnem redu. Sporočila predsednice. Glede na to, da je bilo vse pripravljeno v angliščini, vam bom stvari kar prebrala. Sporočila predsednice. Že prej sem povedala, da nimam oksfordskega ali kembriškega naglasa, ampak bomo vseeno poskušala razločno prebrati. Najprej bi vas želela obvestiti, to je zelo pomembno, da bo fotograf prišel na naslednji sestanek, naslednji ponedeljek 7. aprila, 15 do 5. popovdne, in se bomo vsi skupaj slikali, fotografirali, to je zelo pomembno. Ostalo je sicer tudi pomembno in gre za najnovejše o trialogih. Najprej parlament je sprejel starišče v prvi obravnavi o uredbi o zlorabi trga in tudi o direktivi o zlorabi trga. Potem, ko smo dosegli politično soglasje s svetom, še preden je prišlo do verifikacije obeh besedil z pravnega vidika. Pravniki lingvisti parlamenta in sveta so sedaj upravili delo in revidirano besedilo je predstavljeno v obliki plenarnega popravka in ekon lahko to pregleda v skladu z 216. členom poslovnika, če ne bo nobenega govora strani odbora bo popravek najavljen na drugem plenarnem zasedanju aprila. Na prvem se popravlja predsedojoča v Bruslju in bo sprejet, razen če ne bo zahteve strani politične skupine ali vsaj 40 poslancev, da se po, o popravku glasuje. Ste razumeli? Prav. Tako sedaj pa ostanek. Direktiva o plačilnih računih, prva obravnava, dogovor dosegli smo v trialogu 20. marca, glavni elementi tega dogovora, pa vključuje obveze za države članice, da spostavijo sistem za zagotavljanje pravic do dostopa do plačilnih sistemov za potrošnike po vsej Uniji. Pravila za okrepljeno preglednost so dodana glede plačilnih računov, harmonizirana pravila za spremembo plačilnih računov po državah in specifična pravila za olajšanje odprtja računov strani potrošnikov čez meje. Koraper je predvideno, bo to potrdil 4. aprila in odbor Ekon bo ponovno posvetovan v skladu 70. členom 7. aprila zato da bi potem to vložili na drugo plenarno zasedanje. Prav? Tako, sedaj pa četrta točka, ponovno posvetovanje odbora. Enotna pravila in postopek za reševanje kreditnih institucij nekaterih investicijskih podjetij v okviru enotnega mehanizma, O, še nekaj, se upravičujem, pravi predsedoča. Gre torej za 70. člen poslovnika, ponovno posvetovanje. Poročavka Eliza Ferrera mi ni prisluhnila. Korin Wortman Kol, Golar, Gigolt, Ford in Hendel pa so poročavci v senci. Veste, da smo dosegli politično soglasje glede tega poročila po 16 urah pogajen in so zakonodajalca sta se dogovorila, da bo izvršni odbor odgovoren za nadaljne delo, razen če se ne bo porabil znaten del sredstev, takrat bo se lahko o tem odločalo tudi plenarno zasedanje. Postopek ločenja bo poenostavljen tako, da bo do odločitve glede sklada za reševanje lahko sprejete tudi čez vikend. Strinjali so se, da bo svet vključen samo na eksplicitno zahtevo komisije in samo zato, da bi ocenili interese javnosti in da bi potem predlagali večjo ali nižjo uporabo sredstev, kot je uporabila komisija. Tako bomo ukrepili posebno zmogljivost sklada in obdobje tako za skupne prezident dolga in uplačilo v sklad bo skrajšano z 10 na 8. 10 na 8 let z nealinearnim skupnim prevzemom dolga, ki bo drugo leto 20 odstotkov. In to je sledilo trilogu 24. marca glede nerešenih političnih vprašanj. In potem smo 25. marca imeli končni tehnični trilog. Koreper dopisko repera pa smo dobili 28. marca in ga razdelili poslancem v Ekonu še istega dne. Odbor bo sedaj ponovno posvetovan na tej podlagi. Besedilo, o katerem smo se dogovorili s svetom, bo na plenarnem zasedanju v sredo 9. aprila. Na odboru 9. aprila glasovali pa bomo na plenarnem zasedanju, na drugem plenarnem zasedanju v Strasburu. potrebno vas je opozoriti, da bo besedilo, v katerem bomo glasovali, ne končno besedilo. In ga bo potrebno še popraviti strani pravnikov, lingvistov, tako strani parlamenta kot sveta. Ta postopek bo izveden do srede maja, ko se bodo s pisnim postopkom poslanci izrekli o popravku. Popravek pa bo na drugem julijskem plenarnem zasedanju napovedan in bo tudi sprejet, če ne bo govoril v 24 urah. Sprejete končnega besedila strani sveta in podpis uredbe pa bo sledilo julija ali septembra. Besedilo pa bo potem objavljeno v uradnem listu. Tako, ponovno se torej posvetujemo. V skladu s 70. členom poslovnika, kakšno je vaše mnenje glede tega, se strinjate? A, glasovati moramo. Nihče ne želi posredovati. Torej, glasujemo. Mislim, da je večina za. Zelo velika večina. Tako vse lepo in prav. Želi poročevalka besedo? E, Mir geht's. Če nekdo ima nek predlog, e, podangem. Hvala lepa. V skladu s tem svežnjom se mi zdi pomembno, da bo potem različna razdeljenost prispevkov glede na to uredbo. Je to tako? Lahko ponovite, prosim, pravi predsedojoča. Vprašanje je bilo, ali bodo prispevki posameznih bank, majhnih in velikih, se orientirali po tveganju in ali bo to v skladu z uredbo sveta urejeno tudi po tehnični plati. Did you get it? Okay wissen sie mehr darüber bitte ich habe ist kein Wert dem was ein Sei vprašanje sem razumel, kar je prednost, če kdo govori nemško, bom govoril nemško. Da, tako je, svet bo sam odločal o tem, vendar pa dolgo smo se pogajali o tem skupaj in rezultat je bil ta, da smo strani komisije delegirane pravne akte, kar se direktive o reševanju tiče, da mora biti predložen hkrati in da ima tako parlament možnost, da delegirani pravni akt vzame za talca, če nam rezultati te uredbe sveta niso všeč. To je določena pomankljivost, kajti ta uredba sveta bo razdarovala 55 milijard evrov med različnimi institucijami, kar pravzaprav pomeni, in tu smo se bili enotni kot poročevalci, ni ustrezno za uredbo sveta. Svet je ustrajal pri tem, imamo pa možnost, ker je to svežen z delegiranimi pravnimi akti, potem vseeno vse skupaj nadzorovati. Mislim, da je pomembno, da si odbor za naslednji mandat skuša zagotoviti te nadzorne pravice in jih vzeti resno, kaj te gre za to, da bi manjše banke potem subvencionirale velike banke, kar pa seveda ni v interesu stabilnosti finančnega sistema. Äh, äh, potem pa upamo, da se to ne bo zgodilo julija, kajti potem imamo samo dva meseca. To se mora zgoditi septembra, kajti sicer ne bomo sploh mogli nič dodati s temi delegiranimi pravnimi akti. To je zelo smešna zgodba tudi v drugih odborih. Moramo pač res zagotoviti, da bomo sklep z delegiranim pravnim aktom dobili šele septembra. Ampak eh, komisija je že podala predloge in so potrdili na zadnji konferenci koordinatorjev, da bo tako. Dobro, tega nisem vedela, gospod Langen, še enkrat. Nasprotjo s kolegom Gigeldom se mi zdi uredba sveta uh, ustrezna, kajti tako bomo imeli samo nekaj mesecev, ki bodo pretekli in mislim tudi, da je svet da bo svet našel ustrezno formulacijo, kar se tiče ocene tvegan. Tako upamo, da bo tako. Vsi pa ste dejali, da se strinjate, glasovali ste, tako da bomo tako nadaljevali in upamo, da bo parlament imel dovolj časa, ko bomo dobili delegirane akte, da ne bomo zaostajali za tem, kar se dogaja v svetu in v trialogih. Viki Ford. Čisto na kratko na to točko. Hvala lepa, predsedoča, da ste izpostavili, da bomo vseh teh kosih zakonodaje glasovali skupaj. In kar se tiče tega, kako naj posamezne institucije prispevajo, je zelo pomembno, gospod Langen, da je delegirani akt komisije, ki ga imamo, spoštovan in samo za zapisnik. Gospod predsedoča, mislim, da bi bilo dobro, če bi dodali na seznam tega, kar smo se dogovorili, da obstaja medvladen sporozum, ki med drugim govori o, tu, o ne udeleženih državah, kako jih naj obravnavamo. Da, to bomo storili tako, kot ste predlagali. Uh, the, we... Oh, gospa ferreira. gospod predsednik jo pač. hvala lepa. predsedujoča opravičujem se. nisem dobro slišala kakšno je bilo vprašanje gospoda langna. hvala lepa gospodu gigeldu da je odgovoril na to vprašanje. rada bi se zahvalila za zelo intenzivno, resno sodelovanje z vsemi kolegicami in kolegi, še prav posebno s poročevalci v senci. Mislim, da smo tako omogočili tudi enotnost parlamenta v pogajanjih in smo svet in smo besedilo sveta še znatno izboljšali. Poleg delegiranih pravnih aktov pa bi naslednji parlament morali prositi tudi, da naj zelo pazi, kako se bo to razvijalo nadalje še prav posebno, kar se tiše, tiče medvladnih sporazumov med državami članicami, kako bo to ratificirano. Predsedstvo smo prosili, da se ne mudoma loti tega in na mesečno poroča. Od 1. januarja 2015 bomo dobivali mesečna poročila o postopku ratifikacije. To je zelo pomembno. Zato da bo sklad dejansko tudi opremljen z dostnimi sredstvi in da bo 1. januara 2016 možno tudi ta sklad uporabiti. No, naslednji odbor, Ekon, mora to pozorno spremljati, zato da ne bo prišlo do kakšne kršitve dogovora. Svet se je temu tudi zavezal, to je del zapisnika. Svet se je izrazil pripravljenega, da bo storil vse, da bi ustrezno uredili ratifikacijo. In potem bi rada izpostavila še nekaj, da bomo v vodnih izjavah zapisali, da so države članice tiste, ki bodo storile vse, kar je v njihovi moči, da bi ustvarjali proračunsko vrstico tudi za ta sklad. Tudi to moramo prepustiti naslednjemu odboru Ekon, tako da bo spremljal izvajanje. Tako da bomo torej politični dogovor, ki je sedaj zapisano v pravnem besedilo, tudi uveljavljeno v praksi. Kajti ta proračunska postavka je za nas zelo pomembna, za parlament. Tukaj gre za pošteno in dobro sodelovanje, da prevedemo ta politični kompromis v vsakodnevno delo. Lahko rečem samo to, da si lahko zgolj želimo, da bodo naši nasledniki tako skrbni in pozorni, kot smo bili mi. Gospa Portman Kolc, upravičujem, sem vas pregledala. Uh, samo še nekaj. Trenutek potrpljenja glede te zelo pomembne teme. Tudi sama bi se rada zahvalila Elizi in kolegom. Hvala lepa. Bili smo prava ekipa in smo dosegli ta zgodovinski rezultat in bomo to Evropsko bančno unijo uveljavili še pred volitvami. Zelo veliko časa smo preživeli v trilogih po dnevi in po noči. Rada bi se zahvalila sekretarja tu Ekona, Claire in našim asistentom, ki so pravili o dodatnih tehničnih terorogih, upravili zelo veliko dela, kajti razrešiti smo morali veliko tehničnih vprašanj. Zahvaljujoč njihovi podpori smo dosegli ta dogovor. Potrebno je to dodati. Hvala lepa, da si to dodala. Da, resnično. To je potrebno omeniti. Osebe je upravilo odlično delo. Hvala lepa. No, najboljša ponazoritev tega, kako pomemben je Evropski parlament, je ta, da smo lahko poklicali ob pol petih zjutraj gospoda Šojbla, zato da se je končno tudi on strinjal s tem. Ne vem, ali je to res, ampak to sem prebrala. Če to drži, potem bomo zagotovo lahko nadaljevali v tej dobri smeri. Gospa Lulink. Madam Lu Luling. Gospa Luling, ker sedaj razpravljamo o tem, bi rad dejal še nekaj. Najprej hvala lepa vsem kolegom, tudi osebju. To je bila prava evropska izkušnja. Bil sem edini moški, ki se je lahko pogajal o teh pomembnih zadevah, tako da sem bil privilegiran, pa so me običajno zelo dobro obravnavali. Poleg tega, kar se vsebine tiče, pa mislim, da je prišlo do pomembnega premika in parlament je dokazal dodano vrednost, kajti predlog je sedaj tak, da imamo končni rezultat, ki je veliko boljši, kot je bila ponudba sveta na začetku. Ne bom šel v podrobnosti, vendar pa dosegli smo precej pomembnega. Ne vemo točno, kdo je koga poklical. Poklicali so Šojbla, to je jasno. Moskoviče, tukaj nisem prepričan, morda Korin ve več, vendar pa to kaže tudi na delovanje sveta. Gre za postopek sprejemanja odločitev, ki je zelo sporna, da nekatere države pokličajo, druge ne. Ni kriterijev. To kaže na dolovanje evropske demokracije. In potem še nekaj. Medvladni sporozum je težaven, zato ker sedaj prvič sprejemamo, da bomo pri postopku soodločanja spostavili med vladno pogodbo in bomo te elemente soodločanja vključili v to medvladno pogodbo. To pomeni, da jih bo težko spremeniti v prihodnje. Vzeti so, izuzeti so iz tega, kar imamo v postopku soodločanja. Tako da mislim, da gre za načeljno vprašanje in bi morali imeti zelo resno razpravo o tem, ali bomo ta pristop izpodbijali na Evropskem sodišču, kajti to bi lahko bil preseden, da bi svet, karkoli mu ni všeč, pač opravil na medladni ravni, sporedno s pravicami soodločanja, glede na mnenje pravnih služb vseh treh institucij, bi to lahko bili storili v postopku soodločanja. Vseeno pa je napredek na področju bančenja tako pomemben, da lahko to s tem opravičimo. Vendar pa pravna in demokratična plat pa je zelo sporna. Za zaključek bom rekel, da ste bili vsi izvrstni. Svet se je nedvomno premaknil, po mojem sicer ne dovolj. No. Euh, Slišimo, da je pač eh, politika umetnost mogočega. No, to bomo prepustili naslednjemu parlamentu. Mi smo res ogromno delali. Mi smo dovolj pametni, da stvari sedaj zaključimo, tudi če se popolnoma s tem ne strinjamo. Vprašanje pa je, ali naj sprožimo postopek pred sodiščem ali ne. Svet namreč stalno minira naše pristojnosti, ki jih imamo kot so zakonodajalec, ampak tudi s tem naj se ukvarja naslednji parlament. Ja, tudi mi seveda. Ja, so, auch... seveda. Tudi mi bomo to izvajali, vendar pa iz različnih držav, to moram reči. In vi prihajate v eno državo, kjer imamo nekaj težav. Eh, S tem smo zaključili. S tem prvim poročilom imamo pa še dve poročili pri katerih moramo sprejeti odločitev, poročilo gospoda Švaba. Eh, eh, ja, to boste morali sedaj vi predstaviti. Eh. Tako da pri poročilu gospoda Švaba nimam navodil. V angliščini, torej končni in zadnji trialog o dosiju kolega Švaba je potekal 18. marca, ko je bil dosežen dogovor o šestem členu razkritja dokazov v primeru kršitev eh, pravil konkurence in pa osmi člen učinek nacionalnih odločitev in pa še eno celo poglavje, ki govori o dodatnih dajatvah. Dobili smo pismo iz sveta, ki govori o tem, da bo svet podporil stališče parlamenta, če bo parlament sprejel besedilo. No, eh, je pa obstajalo nekaj napak v besedilu sveta v primerjavi za končno versijo, zato je svet objavil popravek. Pismo Koreperja in pa ta popravek ste dobili ponovno posvetovanje bo torej temeljilo na besedilu, ki je bilo dogovorjeno in bo v skladu z besedicami iz pisma Koreperja skupaj z popravkom. No, v odboru se bomo posvetovali o tem besedilu še enkrat pred glasovanjem na plenarnem zasedanju. V skladu z pravilom 70 poslovnika moramo to posvetovanje opraviti v obliki glasovanja. Peter, želiš kaj povedati? Hvala lepa, gospa predsedujoča. Mislim, da ni več kol veliko kolegov tukaj. Ne vem, če ima smisla, da glasujemo. Aha, moramo glasovati, dobro. No, eh, ta odbor je v zadnjih mesecih opravil zelo veliko dela in to je seveda vplivalo tudi na postopke. Gospod Langen in gospod Goebbels sta se spraševala, ali bi naj eh, ta dosje obravnavali v drugem branju. Če si vse skupaj ogledamo sedaj z te točke, smo uspeli doseči nek eh, dober rezultat. Vseeno pa vas prosim, gospod predsedujoča, da dodate naslednje opombe, da se moramo na naslednji sestavi parlamenta bolj tesno držati postopkov, eh, ki jih določa naš poslovnik. To velja tudi za naš odbor. Eh, ne gre tako, da imamo tako tesno časovnico in da potem moramo pod pritiskom komisije in sveta sprejemati sklepe in zaključke na tako hiter način. No, kljub temu se mi zdi, da je dogovor spremljiv za vse. Zahvaljujem se vsem poročevalcem osinci, da so mi pri tem pomagali. Hvala. Ja. Imam splošno vprašanje. Tudi tukaj je zapisano posvetovanje. Zakaj eh, tukaj ni zapisano glasovanje? Pri običajnem posvetovanju eh, kolegi namreč niso obveščeni o tem, da bomo glasovali. Ja, gre za besedo reconsultation. Nisem jaz odgovoren za to, kaj je tam zapisano. Ja, vem, ampak eh, če smo pod takšnim pritiskom in ne moremo spoštovati postopkov, potem se potem ne smemo čuditi eh, našim rezultatom. Ja, to bomo uredili na ustrezen način, samo uh, dogovoriti se moramo o tem, ali bomo o tem glasovali na plenarnem zasedanju. Samo o tem eh, moramo odločiti. Eh, saj ne gre za to, da bi želeli celoten dosje sedaj predati naslednjemu, naslednji sestavi parlamenta. Imeli smo dober trialog, gospod Švab, kot ste povedali, rezultat je sprejemljiv. In sedaj moramo pač nadaljevati z delom. Gospod Goebbels, da bi besedo. Gospa predsedujoča, rezultat je morda spremljiv, ampak eh, nihče tega ne ve. Ja, ich weiß nicht, ob das genügt. Da mu, ich muss, aber äh, ich meine, am Montag... Ja, ne vem, če je to dovolj. Eh, ja, se v ponedeljek eh, ne bomo razpravljali o nečem drugem. Gospod Švab, se vi poznate rezultat? In tudi sama sem ga prebrala. No, če želite, lahko zaradi mene glasujemo tudi v ponedeljek. Dobro, sekretarjat bo potem poskrbel za to, da boste dobili besedilo in bomo v ponedeljek glasovali z dvigom rok. Ne gre pa za to, da bi vse skupaj postavljali pod vprašaj. V Štrasburu bomo imeli končno glasovanje. Ja, ne more biti vse odvisno samo od eh, prevajanja, od eh, kakšnih besedil ali od kakšnih načrtov za počitnice. Ja, povedala sem, da so v besedilu se pojavile določene napake in te smo sedaj popravili. Ja, to se pač zgodi, Je pa res, da smo bili pod hudim pritiskom, ker smo želeli pač eh, to opraviti še v sedanjem mandatu. Če to mislimo resno, potem se moramo sami držati pravil, sicer nas ne bo nihče več jemal resno. Dobro, bomo potem glasovali v ponedeljek. Sedaj pa še tretje poročilo. Eh, gre za poročilo Hansa Petra Martina, njega ni tukaj, gre za statistične podatke v zvezi z blagovno menjavo. Se upravičujem. No, dobro bi bilo, če bi pri tej tematiki obrali isti postopek kot pri prejšnji. Ne vem, zakaj tu obra, obirate drugačen postopek vsi, ki smo sodelovali pri tem postopku, da malo kaj počnemo. Tu gre zgolj za posvetovanje, gre za to, da na plenarnem zasedanju o tem na koncu odločamo. No, se zadnje je naš odbor opredelil mandat, mandat je bil sprejet predhodno. In tisti, ki smo sodelovali v postopku, imamo iste informacije kot prej. Tako da moram reči, ne vem, zakaj bi sploh še enkrat razpravljali o tem. Ne bom temu nasprotoval, ampak mislim, da gre tu za isto zadevo kot pri prejšnji. Fanci, hvala. Also, da möchte ich dem hochgeschätzten Kollegen. Ja, tukaj moram ugovarjati cenjenemu kolegu. Uh, pri poročilu Ferreira smo imeli plenarno zasedanje, imeli smo izjavo predsednika, imeli smo številne predstavitve in razprave in zato je bilo vsemu, vsem jasno, o čem odločamo. Imeli smo dovolj informacij, no pri teh dveh dotičnih poročilih pa uh, ni tako. No, besedila ste dobili, morda jih niste prebrali. Dobro, jaz eh, ne nasprotujem temu, da bi glasovali, ampak to vsega skupaj ne bi spremenilo. Ne smemo sedaj tukaj uh, eh, sejti neke postopkovne vojne. Dobro, če želite, da to opravimo v ponedeljek, ko lahko to naredimo, uh, se mi pa zdi, da bi lahko pri poročilu Švab ravnali enako kot pri poročilu Ferreira. Lahko pa vseeno glasujemo, da ne bomo vsega skupaj odlagali na ponedeljek. Še enkrat sprašujem, kdo se s tem strinja. Moram pogledati, če morda za to obstaja večina. Ja. Abstimmung, Abstimmung v skupnosti ne mehati. Moram preveriti, ali obstaja večina. Vse ste dobili besedilo Koreperja, to vam je bilo dostavljeno, pravijo iz sekretarjata. Gospod Langen nima prižganega mikrofona, zato ga ne moremo tolmačiti. Gestan. Ja, včeraj ste to dobili, pravi predsedujoča der Text von Coreper mit dem Korrigendum. Dobili ste besedilo Koreperja z popravkom, torej to so dobili vsi člani odbora Ekon, vprašala sem kdaj in uh, eh, sekretarjat pravi, da včeraj. Ja, ne smemo tukaj biti sedaj preveč pikolovski.

Gospa predsedujoča, vsebinsko gledano, nihče ne dvomi v to, da bo parlament podporil rešitev, ki je bila dogovarjena v trialogu. Zato ni treba, da se gremo tukaj postopkovno vojno. Je pa res, da uh, ni prav, da tukaj glasujemo, če to ni bilo jasno razvidno iz dnevnega reda. Tukaj se strinjam za gospodom uh, äh, eh, Langnum. Äh, eh, no, äh, smo pa želeli to urediti na ta način, da bi lahko z delom zaključili naslednji mesec. Um, odbor pozna vsebino, kolega Sančes presedo je to jasno povedal, no, ampak postopek je pa vsekakor gotovo pomembno vprašanje, s katerim bi se morali v prihodnosti več ukvarjati nach der Notstopp, sagt man in Luxemburgisch. Äh, und äh, ähm, äh, mir hat man gesagt, das wurde verschickt und mir Meni je bilo povedano, da ste vi to dobili. Predsedujoča nima več oklopljenega mikrofona. Ja, torej besedilo imate in pri poročilu šva bomo, igrali, en, bomo ravnali enako kot pri poročilu Ferreira naslednjemu predsedniku ali predsednici odbora, pa bomo sporočili naj eh, odpravi tukaj vse nejasnosti. Sedaj pa še poročilo Hans Peter Martin. Eh, eh, Spet posvetovanje, 70. člen poslovnika. In tudi tukaj smo v trialogu našli rešitev. Hansa Petra Martina ni tu, ampak prosim vas, da dvignete roke, da tudi to zadevo pošljemo sedaj na plenarno zasedanje. Ista zadeva. Ste strinjate? Dobro. Tu gre za isto zadevo kot pri prejšnji tematiki. Vseeno bi bilo, če bi glasovali ali ne. Bilo. Pri prejšnji tematiki kaj se je zgodilo, smo glasovali ali. Se upravičujem. Ali smo prej glasovali? Ja. O treh poročilih smo sedaj glasovali in vsa tri poročila bodo predmet glasovanja, dokončnega glasovanja na plenarnem zasedanju. Ampak tu smo morali glasovati o ponovnem posvetovanju tutti. Via. Ja. Dobro. Točka razno. Razno. Nič. Naslednja seja bo potekala v ponedeljek 7. aprila od 3 do pol 7. Hvala lepa in lep večer.